zakonodajni okvir o internetu, o katerem bomo danes glasovali. Hvala, glasovali bomo danes. Razpravo smo s tem končali. Se opravičujem za nekatere eh, tehnične in eh, organizacijske spodrsljaje. Sedaj pa predajam predsedovanje eh, predsedniku parlamenta gospodu Šulču. tagesordnung folgt die erklärungen des europäischen rates und der kommission Sedaj sledijo izjave sveta in komisije, sklepi zasedanja Evropskega sveta 15. in 16. oktobra, zlasti o financiranju mednarodnih skladov in srečanja voditeljev eh, za dne 25. oktobra o Zahodni balkanski poti ter priprave na vrh v valeti 11. in 12. novembra 2015. Spoštovani kolegi in kolegice, v nedeljo sem na povabilo predsednika komisije Jean-Claude Junckerja sodeloval na vrhu šefov vlad in držav, eh, torej šlo je za tako imenovani vrh o zahodno-balkanski poti. Eh, kot predsednik parlamenta sem že v nedeljo povedal, da se mi zdi spričo trenutne situacije, dramatične situacije, primerno, da je eh, predsednik Juncker prizadete države sklical v Bruselj in da so se skušali skupaj dogovoriti o nujnih ukrepih in odločitvah. Gospod Tusk in uh, sam sva se odzvala na to povabilo, udeležila sva se tega vrha. Ampak eh, ne glede na ta vrh, bi morali v evropskih institucijah se vsi prizadevati za iskanje trajnostnih rešitev in odzivov na begunsko in migracijsko krizo. Dobro je, da danes razpravljamo o dogovor, ki so bili sprejeti na posameznih vrhih. Eh, gospe in gospodje, v nedeljo je postalo Brutalno očitno, da je situacija na Zahodnem Balkanu zelo zaskrbljujoča, tudi politično gledano. Na deset tisoče jih beži čez balkansko pot eh, po vzhodni Evropi, nimajo strehe nad glavo, zebe jih, lačni so in eh, v dežju morajo prehoditi na tisoče kilometrov, prečkati morajo meje. In z mm, skorešnjim prihodom zime nam grozi humanitarna katastrofa načrt v 17 točkah, ki je bil sprejet prečerašnjim v zgodnjih jutranjih urah, dober načrt, ki ga je treba hitro začeti izvajati. In temu načrtu bodo morali slediti še drugi. Ampak kot vsi drugi udeleženi, eh, sem ta vrh zapustil globoko zaskrbljen. Atmosfera na vrhu je bila prav strašljiva. Največji problem namreč ostaja. Gre za to, da sprejemamo zaveze, ki jih kasneje ne spoštujemo. Uh, vlade, ne glede na to, ali so to desne ali leve nacionalne vlade, so takšne, da se jim egoistični nacionalni interesi zdijo bolj pomembni kot skupne rešitve in zaradi tega trpijo tako begunci, kakor tudi povezanost same Evropske unije. Thank you. Ich ja, erteile deshalb das Wort jetzt. Sedaj bi dal besedo najprej predsedniku Evropskega sveta Donaldu Tusku. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Drage poslanke in poslanci, pred poročilom o Evropskem svetu 15. in 16. oktobra želim povedati naslednje. Kriza oziroma izziv, s katerim se soočamo kot skupnost, kot Evropska unija, verjetno največji izziv v zadnjih desetletjih. Ne dvomim o tem, da ima ta izziv potencial, da spremeni Evropsko unijo, ki smo jo zgradili. To ima celo potencial, da poruši eh, dosežke, kot so potovanja brez meja v šengenskem območju in predvsem ima potencial za tektonske spremembe v evropski politični krajini. In to niso spremembe na boljše. Eh, to so izredni časi, ki potrebujejo izredne ukrepe, izredne žrtve in izredno solidarnost zame kot predsednika Evropskega sveta in verjamem, da tudi za večino od vas je velikega pomena, da zagotovimo enotnost držav članic in tudi evropskih inštitucij. Skupaj bomo kos te krizi, drugače pa sploh nočem razmišljati o alternativah. Od vsega začetka te krize sem poudarjal pomen zavarovanja zunanjih meja nimamo še dogovora o tem, kako bi to storili na operativni način. Vendar so voditelji mnenja, da je treba zavarovati ti zunanje meje. Žal pa se situacija slabša. Eh, se je celo poslabšala od mojega zadnjega nastopa tu v Evropskem parlamentu. Naprimer, nov val beguncev iz Lipa Eh, po bombnih napadih v Siriji. Več kot 100 tisoč novih beguncev samo nekaj dneh. Drage poslanke in poslanci, na zadnjem svet tu eh, so um, države članice pozdravile dogovor s Turčijo. Želim se zahvaliti podpredsedniku Timmermansu, ki trdo dela na tehničnih podrobnostih. Želim ponovno povdariti, da uh, je dogovor s Turčijo smiseln samo, če bomo s tem bolje obvladovali migracijski tok proti Evropi. To ne bo lahko, ne smemo si delati utvar. Nobena tretja država, tudi Turčija, nas ne more nadomestiti pri zavarovanju naših meja. Drugič, predsedniki vlad in držav so se dogovorili za 11 hotspotov v Grčiji in v Italiji, ki naj bi začeli delovati konec novembra. Ta rok je zelo ambiciozen in zahteva pospešitev um, um, in povečanje uh, kadrov in tudi um, denarja, predvsem tudi podporo strani uh, azilnega podpornega organa, urada. Ko gre za hotspote, smo začeli iskreno razpravo o tem, kako naj bi ti hotspoti delovali. To pa je še vedno work in progress. Potem razpravljali smo zelo dolgo o tem, kako ščititi meje. Moramo končati eh, to razpravo med zagovorniki zaščite zunanjih meja in zagovorniki odprtosti in solidarnosti. Oboje potrebujemo potrebujemo očinkovito zavarovanje zunanjih meja, da bomo lažje upravljali situacijo na zunanjih meja. Ne sme biti ilegalnih prestopov, treba je registrirati vse prosilce za azil in treba je organizirati eh, sprejemne zmogljivosti. To samo še ne bo prekinilo teh eh, tokov, vendar jih bo bistveno zmanjšalo. In Evropski svet se je dogovoril, da bo Frontex eh, eh, dobil večja pooblastila, da bo eh, lahko posegel hitreje v krizah na mejah in tudi bolj odločno in da bo prevzel vodenje pri vračanju nezakonitih priseljencev. Potrebujemo podporo Evropskega parlamenta, da bi to lahko storili čim prej. Naš cilj je, da bi Um, opremili Frontex z orodji, ki jih potrebuje za eh, popolno zaščito evropskih meja. Želim pohvaliti impresivno delo, ki so ga že eh, storile države članice za financiranje Frontexa in tudi za financiranje Evropskega um, urada za podporo azilu. In razen tega moramo uh, tudi um, še naprej govoriti o notranji solidarnosti med državami članicami. Uh, Eh, Frontex in Evropski urad za podporo azilo potrebuje seveda vsa sredstva, tako da bo možno tudi premestiti osebe med državami članicami, tako da ne bodo trpele samo eh, nekatere države. Krizija, kriza se nanaša ne nanaša samo na sirske begunce. Čez dva tedna bomo imeli v Valiti eh, tudi srečanje z afriškimi državami. S pomočjo teh držav želimo predvsem spostaviti pravo partnerstvo tudi eh, pri vprašanju migracij. Evropski svet se je odločil, da želimo Eh, doseči operativne ukrepe in sicer na pošten in uravnotežen način, predvsem kar zadeva vračanje. Treba je tudi razgraditi te kriminalne združbe, treba je preprečiti nezakonito priseljevanje, treba se je lotiti seveda tudi korenin eh, izseljevanja in treba se je eh, zavezati eh, možnostim eh, kontinuiranim možnostim zakonitega priseljevanja. Torej, treba je zagotoviti tudi varne eh, sprejemne zmogljivosti v prizadetih eh, območjih in eh, treba je zagotoviti tudi dostop do eh, zaposlitve in do eh, eh, izobraževanja, dokler eh, jih ni možno vrniti, če se to zgodi. In razen tega, eh, um, je treba podpriti tudi svetovni program za prehrano Združenih narodov in tudi Evropske skrbniške sklade za sirsko krizo in Evropski skrbniški sklad za Afriko. Ehm, gospod predsednik, ehm, gospe in gospodje, in še nekaj besed o Združenem kraljestvu. Torej, um, um, torej poročal sem o stikih med mojim uradom in Združenim kraljestvom in pozdravili smo stališče kam, eh, gospoda Camerona, da naj pisno sporoči zgodaj novembra svoje stališče in svoje želje. Hvala, gospod Tusk. Sedaj pa dobi besedo predsednik komisije, gospod Juncker sehr verehrter Spoštovani gospod predsednik, gospod predsednik Evropskega sveta, gospe in gospodje, drage kolegice in kolegi. Prejšnji teden so po zahodno-balkanski poti Eh, smo videli begunce, ki so zmrzovali v rekah, videli smo, da spijo zunaj na odprtem, kmalo bo snežilo, eh, bliža se zima in vsak dan šteje. In to je ravno razlog za to, gospod predsednik, da sem skupaj v soglasju s predsednikom sveta gospodu, gospodu Tusku za preteklost nedeljo sklical predsednike vlad držav nekaterih držav članic in nekaterih eh, držav, ki še niso članice eh, Evropske unije in ki ležijo na tej zahodno-balkanski poti. Osem predsednikov vlad in držav, ki so članice Evropske unije, je sodelovalo, plus luksemburški minister za migracije gospod Asselborn in Eh, nizozemski minister migracij kot predstavnik eh, prihodnega predsedstva sveta. Razen tega sem povabil na to sejo predsednika sveta gospoda Tuska in tudi predsednika parlamenta gospoda Šulca in sicer zato, ker sem hotel jasno pokazati, da, ta, begunsk, da ta begunska kriza se nanaš, ne nanaša samo na prizadite zahodno-balkanske države, temveč na evropske institucije in tudi na evropski parlament eh, katerega pomoč nujno potrebujemo, eh, ko gre za morebitne proračunske posledice eh, sporazumov, ki jih je sprejel svet in ki se nanašajo na ta sestanek Zahodno-Balkanske skupine. In želim se še posebej zahvaliti, da je Evropski parlament eh, podprl v rekordnem času, rekordnem času vse predloge Evropske komisije in da, je da nas je opolnomočil, da proračunske sklepe izvajamo tudi, izvedemo v praksi. Visokemu komisarju za begunske vprašanja prijatelju Guterresu, Guterresa sem povabil na, to, na ta sestanek in tudi Frontex in seveda tudi um, Macedonijo, Srbijo, Albanijo, ki so, ki so še posebej države, ki so posebej prizadite zaradi teh begunskih tokov. Komisija je sprejela to pobudo torej z zahodno-balkanskimi državami in z nekaterimi ciljnimi državami migracij, zato ker je komisija z obima nogama v operativnem poslu in ker mora vsak dan skrbeti za to, da so želja in prečakovanja držav članic, pa tudi beguncev, eh, kar se da, da se jih lahko pravočasno izpolni. pravzaprav eh, ne bi bilo potrebno to srečanje, kajti normalno naj bi bilo, da zahodno-balkanske države, namesto da govorijo druga na drugo, mimo druge, govorijo druga z drugo. Prvič je bilo možno, da tiste, ki, pogovori, ki govorijo samo druga čez drugo, združimo ob misli, da se pogovorijo in prosil sem jih, da jasno spregovorijo o problemih, o bilateralnih in drugih problemih. In ta moja želja je bila izpolnjena skoraj na pretiran način, kar je na zunaj mogoče ustvarilo vtis, eh, kajti vedno se je tudi vmes poročalo iz, iz tega sestanka, kot da bi prihajalo tam do velikega prerekanja, kot da grozi. Eh, delitev Evropske unije na dva ali več delov. Normalno je, da se pogovarjamo drug z drugim, to ni izjemen primer. Izjemen primer je, če države članice med seboj ne govorijo o skupnih problemih in če je zato potreben poseben sestanek in to kaže, da Evropska unija ni v dobrem stanju. Kajti to, kar smo začeli v nedeljo, bi spontano države članice morale sprožiti same ta razprava je bila zelo odkrita, iskrena razprava, deloma zahtevna razprava. In vsak uh, pogovor in vsaka izjava uh, se ne da kvalificirati kot prispevek k dialogu. Ampak uspelo nam je dokazati v tem krogu, v tem formatu, posebne okoliščine zahtevajo posebne formate, torej Pokazalo se je, da bomo samo skupaj lahko rešili in obvladovali to problematiko. Zato se zahvaljujem vsem, da so res se strinjali s tem sestankom, kajti Evrope ne moremo graditi drug proti drugemu, temveč samo skupaj. Torej, to ni bil dan za velika politična stališča, to je bil dan, Eh, da zabihamo rokave in da se dogovorimo za operativne ukrepe, ki jih je možno izvesti takoj. Voditelji so se zavezali k trim velikim izzivom, da se bodo s tem ukvarjali. Prvič, zavezali so se, da bodo zagotovili takojšnje zatočišče za vse begunce, ki prihajajo, tako da ne bo, jim ne bo treba spati zunaj pri temperaturah pod ničlo. Uh, zagotovili bodo um, um, prehrano, zdravstvo, vodo, sanitarne naprave, um, vključno z uporabo um, zaščitnega mehanizma EU, če je to potrebno. Hrvaška je včeraj sprožila ta mehanizem za civilno zaščito um, in sicer za električne grilnike in tudi za um, Eh, drugo, kar potrebujejo. In prosim države članice, da pomagajo Hrvaški pri zagotovitvi tih zadev, kar potrebujejo. Razen tega so se voditelji eh, zavezali, da bodo povečali eh, sprejemne zmogljivosti za 100 tisoč na Zahodnem Balkanu. Um, želim se zahvaliti uh, gospodu Ciprasu, ki je rekel, da bo do konca leta zagotovil 30 tisoč dodatnih mest in še dodatnih 20 tisoč s pomočjo Združenih narodov. Uh, tu se želim zahvaliti tudi gospodu Guterresu, ki bo um, pomagal um, strani Združenih narodov tako, da uh, bomo ob zahodno-balkanski poti zagotovili dodatnih 50 tisoč e, mest. E, treba je skupaj obvladovati te migracijske tokove, treba je zmanjšati nekontroliran pritok oseb. Treba je registrirati osebe, ko vstopijo na območje Evropske unije in to tudi pomeni, da je treba obvestiti prisiljence, begunce o veljavnih določilih in da ne morejo zavrniti registracije. Noben, če ni registracije, tudi ni pravic. To je enostavno pravilo. Tako enostavno je in begunci eh, morajo vedeti, da je tako, kajti begunci imajo seveda pravice in jaz bom vedno branil te pravice, ampak begunci, ki prihajajo prihajajo k nam, imajo tudi dožnosti. Torej, obladovanje migracijskih tokov skupaj pomeni tudi delitev informacij. Prejšnji teden smo videli, da so enostavno pošiljali begunce z ene države v drugo in eh, obtoževale so se države drugo, drugo in eh, niso se pogovarjali med sabo. In to je politika panike, tako nastaja vides e, rešitve, ampak v bistvu to samo škodi sosedom in škodi evropski solidarnosti. Eh, Eh, torej take eh, politike si ne želimo. Države članice morajo pomagati sosedom s tem, da povejo, kaj delajo, da izmenjavajo informacije o migracijskih tokovih in tudi o humanitarnih zmogljivosti. Koliko beguncev je na poti, kje so ti begunci, kje bodo prestopili mejo, kam grejo, koliko. Eh, torej eh, šotorov se uporablja, in tako naprej. Pravzaprav je um, čudno, da moramo preprič, prepričati nekatere naše države članice, da naj informirajo druge države članice o migracijskih tokovih, ki se bližajo njihovim mejam. Za nekoga, ki je navdihnen s splošnim uh, Eh, z domačo pametjo, se zdi čudno, da moramo sklicati sestanek držav, da jih prepričamo, da se morajo med sebojno obveščati o teh migracijskih tokovih. To kaže, da Evropa ni v dobrem stanju. Moramo eh, torej eh, včeraj so vse države članice, ki so eh, bile na sestanku no- v nedeljo določili kontaktne točke za neposredno izmenjavo informacij. Komisija bo spremljala eh, izvajanje vsak teden in bo imela že ta teden v četrte konferenco o tem tretjič. Voditelji so se dogovorili, da bodo okrepili upravljanje meja. Za zaščito Schengena moramo bolje zaščititi zunanje meje, predvsem med Grčijo, Srbijo, Makedonijo in Albanijo. Ob koncu tega tedna bo 400 dodatnih policijskih uradnikov nameščenih v Sloveniji. Frontex bo pomagal pri registraciji beguncev in migrantov države članice bodo povečale prizadevanja za vračanje migrantov, ki ne potrebujejo zaščite. V ta namen je komisija pripravljena eh, pripraviti eh, dogovore o ponovne, sporazume o ponovnem sprejemu z enajstimi državami, s katerimi jih še nimamo, eh, kot naprimer z Pakistanom. Še ena točka, ki je name naredila velik vtis, je bila razprava o sledečem. Praktično vse države članice so opozorile na visoke stroške povezane z obravnavo eh, beguncev in uh, migrantov. In povsem jih razumem. In iz tega razloga je komisija 15. oktober seznanila države članice, da lahko zaprosijo za eh, pomoč eh, v skladu eh, z pravili pakta stabilnosti in rasti v primeru izrednih izdatkov. Evropska komisija pa bo zagotovila prožnost znotraj teh pravil. Srečujemo se z izjemnim problemom. Torej, lahko povem, da pakt ni pakt v starem pomenu te besede. Vsa naša prizadevanja moramo vložiti v skupno evropsko politiko. Po analizi posameznih eh, držav eh, bomo ugotovili, kakšne so potrebe in kakšni eh, so stroški, ki jih povzroča politika priseljevanja. Torej, izvajali bomo pakt, eh, spremenjen pakt in eh, obravnavali bomo vsako državo posebej. Nekatere velike države si ne prizadevajo dovolj. Če si mora neka država bolj prizadevati, zato eh, potrebuje tudi več pomoči. Tiste države, ki ne bodo mogli dokazati, eh, da imajo visoke stroške eh, zaradi te begunske krize, ne bodo mogli koristiti prožnega tolmačenja pakta. Prožno tolmačenje pakta bo veljalo samo za tiste države, ki v veliki meri prevzemajo svojo odgovornost in zaradi tega nosijo tudi stroške. Vedeti morate, vedeti morate, dame in gospodje, da je evropski proračun omejen, eh, da je omejen, kar zadeva sredstva, da je omejen, kar zadeva prožnost in eh, da bomo prišli do meja eh, naših sposobnosti. Evropska komisija je storila vse, kar je v njeni moči, da bi energično zbrali sredstva. Ampak evropski proračun se ne more sam soočiti z problemom, s katerim eh, se srečujemo v tem trenutku v Evropski uniji. Države članice, parlament in Evropska investicijska banka bodo morali razmisliti o načinu dodatnega financiranja za eh, soočanje z to krizo. Gre, kot sem dejal, za izjemno, izredno situacijo in za izredne stroške. Nedelja, dame in gospodje, je bil dan enotnosti. Prvič so se za mizo usedli voditelji Zahodnega Balkana, in sprejeli so celo vrsto konkretnih in operativnih ukrepov. Ti ukrepi so le dopolnilo ukrepov, eh, ki smo jih sprejeli že na svetu in eh, o katerih eh, je predsednik Tusk že seznanil poslance. Gre torej za svet 15. oktobra. v skladu z tem, kar sem povedal eh, tukaj v tem parlamentu, sem imel le en eh, cilj 15. Eh, oktober in sicer, da države spomnim na obljube, ki so jih dale 23. septembra. Ni bilo dovolj napredka in v določenih primerjih napredka sploh ni bilo. Potrebujemo napredek predvsem na dveh področjih. Prvič, pospešiti moramo operativne ukrepe, vzpostaviti je potrebno tako imenovane hotspote in eh, ta postopek ne poteka optimalno. Poleg tega pa potrebujemo tudi proračunska sredstva, dodatna proračunska sredstva. Povedal sem že, da bodo morale države članice storiti več in da se bodo morale odzivati hitreje zato da bodo lahko izpolnile obljube, ki so jih dale 23. septembra. To je ključnega pomena, če želimo izvedbo operativnih ukrepov. Na eh, seji sveta so države članice eh, dejale, da bodo izpolnile svoje obljube in nekatere so se dejansko odzvale, ampak napredek je še zmeraj prepočasen tiste eh, države članice, ki se premikajo prepočasi, bi morale začeti teči. Eh, poleg tega smo sprejeli tudi ukrepe za ukrepitev naših agencij. Potrebujemo eh, pomoč agencij pri registraciji beguncev, pri odzemu prstnih odtisov, pri pomoči beguncem. EASO, e je prosil za 370 novih eh, izvedencev. 145 so jih zaenkrat ponudile eh, države članice, vendar pa to eh, ni dovolj. Še zmeraj jih potrebujemo 229. Frontex pa je prosil za 775 eh, novih eh, sodelavcev, dobil pa jih je 326, torej potrebujemo več. Pri premestitvi beguncev se zadeve premikajo, ampak ne dovolj hitro. Države članice bodo morale storiti to, kar so uh, obljubile. Vzpostaviti morajo kontaktne točke. Uh, poslati uradnike za stike v Grčijo in uh, jasno orisati svoje zmogljivosti. Osem držav članic je imenovalo uradnike za stike in sicer za Italijo in le tri države članice za Grčijo. Devet eh, držav članic eh, nas je obvestilo, da nameravajo zagotoviti 700 uh, Eh, dodatnih eh, izvedencev. Ampak eh, obstaja velika vrzel med obljubami in pa med dejansko situacijo, kajti izgubili bomo vso verodostojnost, če te vrzeli ne zapolnimo. Pred tremi tedni smo se odločili, da bomo vsa proračunska sredstva, ki jih imamo na voljo eh, v Evropski uniji, namenili za soočanje z eh, to veliko krizo. Evropska komisija je zagotovila 10 milijard evrov za srečevanje z begunsko krizo v letih 2016 eh, in 2017. Eh, tukaj gre za sredstva držav članic in za sredstva naših davkoplačevalcev. 23. septembra so države članice obljubile, eh, da bodo poskrbele za dodatna sredstva, ki jih potrebujemo. Ampak manjka nam še 2,3 milijarde evrov. Kajti države članice so obljubile 496 eh, dodatnih milijard. Storiti moramo torej več. Kajti sicer se ne bomo mogli uspešno soočati z izzivi. Novembra bomo imeli vrhunsko srečanje z afriškimi državami, kot je dejal že Donald Tusk. To uh, srečanje nujno potrebujemo. Kaj ti? Ne more biti tako, da bo na eni strani Evropska unija in na drugi strani preostali svet. svet. E, Evropa mora biti del sveta in zaradi tega se moramo pogovarjati tudi z afriškimi državami. Izpolniti je potrebno zaveze in obljube, ki so bile že dane. Kako lahko ukrepimo dialog z afriškimi državami? Če pa sami ne izpolnjujemo obljub, ki smo jih dali. Na pogajanje moramo priti z polnimi žepi, ne zgolj z praznimi obljubami. Gospod predsednik, ne želim preseči eh, časa, eh, ki mi je na voljo ampak rad bi na kratko spregovoril še o Turčiji. Pripravljamo skupen akcijski načrt z Turčijo. Predlogi Evropske komisije eh, so bili predloženi Evropskemu svetu in Evropski svet in pa države članice eh, podrobno proučujejo eh, te predloge in prvi podpredsednik, gospod Timmermans, je v neposrednih pogajanjih z Turčijo. Prišlo je do premika in rad bi se tudi zahvalil eh, gospodu Timmermansu za njegova prizadevanja. Zelo dobro opravlja svoje delo, kakor tudi eh, komisar eh, za begunce Dimitris Auramopoulos. V prizadetih državah je potrebno poskrbeti za uh, rešitev uh, begunske situacije. Slišal uh, sem, da naj bi predsednik komisije končno vzel zadeve v svoje roke. Jaz se ne počnem nič drugega, samo s tem se ukvarjam. Ampak, če bi si tudi drugi prizadevali tako kot jaz, bi k malu dosegli premik. Äh, Spoštovani kolegi, z Turčijo se moramo dogovoriti o izvedbi tega skupnega akcijskega načrta. To počnemo, to počne Franz eh, Timmermans, to počne Dimitris Avramopoulos, ampak sedaj moramo doseči hiter napredek. berem eh, pisne izjave, ki vodijo v obup, v pomisleke, v številna vprašanja, ki se zastavljajo v povezavi z Turčijo. Turčija ima na svojem območju 2,5 milijona beguncev, več kot mi. In že precej dlje časa kot mi. Imamo dve možnosti lahko rečemo, da v Evropski uniji, da med državami članicami Evropske unije in med Turčijo obstajajo nerešena vprašanja glede svobode medijev, kršitev človekovih pravic in tako naprej in tako naprej, ampak to v tem trenutku ne bo prav nič pomagalo. V pogovorih z turškimi kolegi se Franz Timmermans pa tudi drugi osredotočajo na to, da turško vlado opozarjajo na te pomankljivosti, ampak hkrati se moramo posvetiti temeljnemu vprašanju in sicer, da tisti begunci, ki so trenutno v Turčiji, tam tudi ostanejo. Storiti moramo vse, da ne bo prišlo do novih begunskih tokov v smeri Turčije in potem v smeri Evrope. Turčija se strinja, da bo zagotovila socialne storitve za begunce. Strinja se, da se bodo lahko otroci eh, tudi šolali v Turčiji, otroci, ki prihajajo od povsod. Kakšen smisel ima, če imamo begunce v eh, taboriščih in če ne poskrbimo za to, da bi otroci teh beguncev imeli možnost preživetja. In eh, pri tem je šolanje temeljnega pomena. Pa če nam je to všeč ali pa ne, se moramo z Turčijo pogovarjati, si moramo skupaj z Turčijo prizadevati. Turčija potrebuje 3 milijarde evrov. 3 milijarde evrov, da bi se soočila s krizo. V evropskem proračunu Eh, so določena sredstva 15-16 milijard evrov, preostalo pa bodo morale zagotoviti države članice. Manjkajo nam še sredstva po uh, zasedanju sveta uh, septembra. Pogovarjati se moramo z Turčijo tudi o vizumski politiki. Pri tem pa ne smemo pozabiti na naša temeljna in še zmeraj veljavna eh, načela in eh, pa sklepe. Pozivam eh, Evropski parlament, da Evropski komisiji pomaga pri tem, da s Turčijo k malu podpišemo zavezujoče sporazume, kajti sicer se bo kriza še zaostrila. Naj dodam še, da bi mi bilo zelo všeč, eh, če bi se kmalo ukvarjali tudi z temo skupne obalne straže. Potrebujemo boljši nadzor zunanjih meja. Potrebujemo informacije o beguncih in potrebujemo informacije za begunce. Ne za prosilce za azil, ampak za druge begunce. In sicer, da se bodo morali vrniti na svoje domove in sedaj nekoliko sanjarim, ampak ko se bo vojna v Siriji končala, se bodo vrnili tudi eh, državljani eh, Sirije. Želimo doseči poglobitev Evropske gospodarske unije in tisti, ki ste zasedali glede dela Evropske komisije, eh, zaradi dela Evropske komisije, prosim, da na svoje pomisleke pozabite. Evropski parlament je sozakonodajalec, eh, kot je določeno tudi v evropskih pogodbah in zato se bomo z Evropskim parlamentom eh, pogovarjali in pogajali tako, kot to zahtevajo odlični odnosi med obima inštitucijama. Najlepša hvala. Vielen Dank, Herr Najlepša hvala, predsednik komisije. Sedaj pa eh, predsednik Weber v imenu Evropske ljudske stranke. Predsednik parlamenta, predsednik komisije, predsednik sveta, včeraj, ko sem pripravljal ta svoj prispevek, sem najprej zapisal, ja, smo za hotspote, smo za razvojno pomoč, smo za kvote, smo za seznam varnih držav izvora ampak potem, ko sem prebral svoj govor, sem ugotovil, eh, da sem ta govor imel že večkrat. Zato bi sedaj rad orisal politično situacijo. V nedeljo je Evropska komisija eh, pokazala, da želi povezati Evropsko unijo, da jo želi spraviti na pravo pot, eh, na tisto pot, na katero smo si želeli že odnegdaj. Eh, predsednik Juncker je dejal, da je potrebno eh, prenehati z prerekanjem. Besedila Evropske komisije eh, komisarja Avramopolisa so pred nami. Najlepša hvala za to. Potrebno bo seveda sprejeti določene ukrepe, predvsem kar zadeva proračun. Poleg tega pa potrebujemo hiter postopek za eh, sprejem eh, določil eh, na področju seznama varnih držav izvora in pa kvot. No in potem je žoga spet pri državah članicah. Državah članicah, ki ne spoštujejo svojih zavez. Želel bi si, da ko se v Evropskem svetu pogovarjajo o prihodnosti, da o tem eh, ne bi le filozofsko razpravljali, ampak da bi eh, si zastavili konkretno vprašanje, katere obljube so pravzaprav države članice izpolnile. Predsednik Tusk, mislim, da imate vi pomembno vlogo v Evropskem svetu in želel bi si, da eh, državam članicam konkretno zastavite vprašanje, katere obljube so pravzaprav izpolnile. Potrebujemo namreč pritisk na Evropski svet. Še prav posebej, ker je zima tik pred vrati. Kolegice in kolegi, vidimo, da se krepi eh, nacionalni populizem. Tukaj gre za Evropo Farage in eh, Marine Le Pen. Eh, to je Evropa, ki ne more sprejeti nobenih sklepov. To je Evropa desnice to je Evropa, eh, ki nažalost ne bo zagotovila rešitev in Evropska ljudska eh, stranka eh, se želi od njihovega stališča oddaliti. Če Jordanija in Libanon pomagata, potem mora pomagati tudi Evropa. V Evropi smo ponosni na človekove pravice, to sem že enkrat dejal, ne le na krščanske vrednote. Evropska ljudska stranka meni, da potrebujemo strožji nadzor na zunanih mejah Evropske unije, tako kot Donald Tusk. Vsak, ki potrka na vrata Evrope, eh, ne more dobiti pravice, da v Evropo tudi vstopi. In če bomo izvedli ta svežen, potem bomo na pravi poti. In eh, rad bi podal tudi politično oceno. V razpravah mi pogosto učitajo, kako se obnaša Viktor Orban. Vsi se strinjamo, da je potrebno uh, Viktorja Orbana opozoriti uh, na humanitarno ravnanje, ampak tukaj na plenarnem zasedanju želim poudariti, da ko je bil sprejet sklep o uh, razdelitvi uh, beguncev, uh, in sicer je šlo za 160 tisoč beguncev sprejet v svetu, so temu nasprotovali s temu nasprotovale štiri države. Tri imajo uh, socialdemokratsko vlado in le ena uh, vlado Evropske ljudske stranke. v eh, času begunske krize moramo sprejeti svojo odgovornost. Torej, prenehajmo eh, si že predajati črnega Petra. Vsak mora sprejeti svoj del odgovornosti in kot Evropojci moramo vsi prevzeti za to, da bodo države članice prevzele svoj del odgovornosti. Dragi kolegice in kolegi, na koncu želim povedati še sledeče. Krepi se populizem in. Uh, pa tudi eh, ekstremizem. To ljudi eh, skrbi. V Evropskem parlamentu smo sprejeli temeljno odločitev, temeljno odločitev in sicer, eh, da bomo proevropski demokrati sodelovali, da ne bomo pustili populistom, da prevzamejo vodilno vlogo. In to smo poskušali storiti v preteklem letu ostale strankarske kolege pozivam, da eh, to načelo uresničijo tudi na nacionalni ravni. Zaskrbljen sem zaradi situacije eh, na portugalskem in spoštujem eh, predsednika, ki skuša preprečiti, da bi levičarski skrajneži prevzeli oblast. Torej, proevropske demokratične sile v Evropi nosimo veliko odgovornost. Eh, hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Kolega Uzili, imate uh, vprašanje za kolega, kolega Weberja? Mikrofon. Mislim, da je ta dvojni govor eh, neverjeten. Prejšnji teden pri Kongresu Evropske ljudske stranke ste se strinjali s populističnim pristopom, ki ga zastopa gospod Orban. Eh, En član vaše stranke je bil izvoljen za podpredsednika eh, vaše stranke, torej en iz Orbano, Orbanove stranke. Zato ne krivite socialiste, ne delajte nas odgovorne za to. Če smo govorili o nacionalnem egoizmu, ga moramo iskati predvsem v vaši stranki, med vašimi člani. Ustavite gospoda Orbana in potem bom verjel vašemu eh, govoru in pristopu. Hvala za tu. Mogoče prevod v mačarščino ni bil čisto pravilen. Bom ponovil, pri odločitvi, da bomo 160 tisoč beguncev pravično porazdelili, je bila proti Orbanova vlada, ena desničarska vlada in tri socialistične vlade. In Viktor Orban je pojasnil, da se mu sklep ne zdi dober, da pa ga bo uveljavil na mačarskem. Vaš kolega Fico na slovaškem pa je rekel, da noče izvesti evropskega prava na slovaškem. Zato, kar se zauzimam, kolegice in kolegi, da se ne krivimo drug drugega in da povemo, da gre za drugačno vprašanje, da moramo biti pripravljeni na portugalskem in drugot eh, izključiti iz vladnih odgovornosti skrajneže. In to mora biti naša skupna naloga. Hvala. Sedaj pa za eh, skupino socialistov in demokratov eh, gospod Bitela gospod predsednik Šulc, gospod predsednik Juncker, gospod predsednik eh, Tusk. Ne morem skrivati svoje zaskrbljenosti za radi vedno večjega ločevanja in zaradi vedno večje desintegracije v Evropi. Ne bom se pridružil tistim, ki že mm, pokopavajo Evropsko unijo. Vendar to, kar me skrbi, je da je vedno več anti, antiglobalisti, anti-islam, anti-izrael, anti-Rusija, eh, proti Rusiji, proti eh, priseljencev, proti Evropi. Vedno več je teh proti in vsi ti proti skupaj eh, bi eh, lahko eh, se stekli v neko skupno gibanje. Eh, in Antono Kurtis je rekel, sem proti vsemu, ampak najboljša pot za eh, boj proti eh, temu razgrajevanju je, da smo bolj aktivni. Evropa bo zmagala, ko bo uspelo tako kot je uspelo gospodu Junkerju v nedeljo popovdan, storiti korake naprej s konkretnimi predlogi v, eh, v konkretnem primeru s tem, kar se dogaja na balkanski poti. Evropa bo zmagala, ko jo bo podprl tudi Evropski parlament eh, in si je to povedal. In sicer, da se zagotovi hitrost sprejemanja odločitev v takih kriznih razmerah. Evropa pa bo predvsem zmagala takrat in bo dokazala, da je večja, eh, da je močnejša kot virus nacionalizma in bojazni, ko bo dala. Um, um, pogumne odgovore, spodbudne odgovore. Um, pozivam predvsem proevropske sile v tem Evropskem parlamentu, da um, se zavedajo, da moramo danes postaviti v ospredje proevropski pristop, kajti danes je izziv med tistimi, ki želijo um, ki želijo unečevati in ostale bodo ruševine in tisti, ki želijo eh, razvijati ta, to skupnost, proevropski koncept. Eh, to, kar je povedal gospod Juncker, je pomembno in to je treba podpriti. Torej gre za mehanizem premestitve beguncev, ki je povezan s sistemom hotspotov eh, z. Eh, boljšim zavarovanjem zunanih meja, eh, zavaranje predvsem šengenskega območja, zaščita evropskih državljanov ne z nacionalizmom, eh, s postavljanjem, ponovnim postavljanjem nacionalnih meja. To ni eh, rešitev, to je dodaten problem. Potrebujemo večje usklajevanje med državami članicami, predvsem na Balkanu, tako kot je bilo sklenjeno v nedeljo in eh, ne moremo eh, sprejeti, da se ne spoštujejo pravice beguncev, da se, jih, eh, da se ravna z njimi kot z neko nehumano maso, ki se jo pošilja z meje na mejo. Seveda so nekatere države še posebej izpostavljene. Begunska kriza je izredna Eh, krize, s katero se soočamo, to je povedal gospod Juncker in upam, da bo komisija nadaljevala po poti, ki jo je ubrala. In sicer treba eh, je eh, predvsem eh, tudi bolj pravično porazdeliti stroške zunanjega varovanja, varovanja zunanjih meja. Turčija ne more edina plačevati za sprejemanje beguncev tu potrebujemo nek akcijski načrt, vendar ne bomo podpisali neke bjankomenice z eh, turško vlado. Ne moremo sprejeti nekega akcijskega načrta s Turčijo in eh, sami tam ne spoštujo človekovih pravic, eh, svobodne informacije, eh, spoštovanje manjšin. In tako kot je povedal predsednik Tusk, eh, bližamo se vrhu Belavaliti. Eh, do slej um, je um, bilo malo te izmenjave med uh, Evropo in afriškimi državami. Malo denarja za to, da nam ne pošiljajo migrantov, ampak potrebujemo pravo partnerstvo, politično, kulturno. In seveda tudi ekonomsko. Evropska unija mora eh, investirati v perspektive te celine. Moramo podpreti afriške demokracije inštitucije, boriti se proti korupciji, eh, investirati v izobraževanje in predvsem tudi v gospodarsko rast. Na vsak način nas čaka veliko dela. Vse države članice in vsi, ki smo proevropsko nastrojeni, se moramo eh, truditi, da storimo več, da prispevamo svoj delež k rešitvi te krize, preden bo prepozno in da še eh, citiram eh, italijanskega pesnika, se opravičujem za to, ta nacionalistični pristop, torej tako kot je rekel Dante. Tu eh, govorimo o svoji nobilitate, o eh, plemskosti. Spoštovani Pitela, gospod Kristoforo ima vprašanje za vas. Če se s tem strinjate, izvolite. Spoštovani, zagotovo ni dvoma, da morajo milijoni beguncev ostati v Turčiji in tam je treba za nje poskrbeti. Ali se strinjate, gospod Petelo, da je begunska kriza nekaj, eh, do česar morajo vse države, vključno s Turčijo, pokazati ustrezno občutljivost? V tem konkretnem primeru je dejstvo, da je, bila izvedena, eh, kar, da je bil izveden precejšen pritisk na Evropsko unijo strani Turčije. Namreč Turčija želi s tem določene stvari doseči. Doseči želi koncesije, In eh, preden eh, bomo storili karkoli, da bomo ustregli turškim željam, moramo zagotoviti, da bo tudi Turčija storila tisto, kar mora in da bo spoštovala svoje obveznosti. Seveda je tukaj pomembna tudi humanitarna stran in te eh, zagotovo ne smemo sprezreti. Gospod Pitelo, izvolite. Hvala lepa, kolega. Moram reči, da je vaš nastop res pleonastičen. Prej sem zelo jasno in nedvoumno povedal, da ne bomo podpisali Bjanko Menice in jo dali turški vladi. Potrebujemo akcijski načrt, sočasno pa bo treba doseči napredek tudi na področju spoštovanja človekovih pravic, svobode informiranja, spoštovanja manjšin. Tako da Mi se nikakor ne bomo odrekli temu, da bi branili svoje vrednote. Izvajali bomo protokol iz Ankare. Sočasno pa želimo seveda pomagati tudi Turčiji. Ne želimo ji jo pustiti ob strani v odnosu do sirske krize. E Hvala lepa, gospod Kamal, za Evropske konzervativce in reformiste. Hvala. Migracijska kriza mogoče ni več eh, najpomembnejša tema v naših televizijskih programah. Dejstvo pa je, da ni in ne bo kar tako šla stran. Osvoboditi se moramo ustaljenih eh, argumentov glede tega, ali smo proevropski ali neevropski. Zagotovo ne moremo čisto vsega storiti, moramo pa vedeti, kaj ne smemo početi, česa ne smemo izvajati. Nehati moramo dajati signal, da so kar vsi dobrodošli. Nehati moramo potiskati begunce v roke tihotapcev. Nehati moramo s tem, da bi posamezne države silile druge države, da enostavno zaprejo svoje meje. Mi se moramo soočiti z realnostjo. To ni samo migracijska kriza, to ni samo begunska kriza, to je bolj ali manj geopolitična kriza. To postaja. Rusija dela vse, kar lahko, da stabilizira uh, meje Evropske unije in da odvrne našo pozornost od Ukrajine. Uh, Komisija je pripravila najprej um, načrt z desetimi točkami, potem imamo še akcijski načrt, zdaj imamo načrt z sedemnajstimi točkami, ampak ukrepov, ustreznih ukrepov pa ni. Najprej potrebujemo stabilizacijo. Najprej moramo pomagati tistim, ki so resnični in ranljivi begunci. Eh, sodelovati moramo pri tem z UNHCR-jem. Ampak tudi, ko bomo imeli tak sistem, je dejstvo, da imamo moralno dožnost, da sprejmemo nekatere begunce. Nekatere države pri tem delajo veliko več kot druge. Nekatere države se zelo trudijo. Nekatere države donirajo ogromno sredstev za razrešitev te krize vse države morajo razumeti, kako velika je ta kriza, kako ogromna je ta situacija in koordinirati morajo svoje napore. In ko uporabim izraz vse države, s tem ne mislim samo države Evropske unije, ampak dejansko vse države. Zakaj naj bi podpirali prispevek Turkije, Turčije, Jordanije, Libadona? Mislim, da moramo zahtevati tudi od drugih arabskih držav, naj okrepijo svojo pomoč in podporo. Države na mejah Evropske unije so pod velikim pritiskom. Treba je okrepiti meje, treba je tja poslati ustrezne vire. Prav tako pa moramo zagotoviti, da se bo beguncev pomagalo bliže njihovi domovini in da bodo lahko uporabili obstoječe legalne migracijske poti. Držimo se teh načel zato, da bomo reševali človeška življenja naši stari starši zelo dobro poznajo podoben problem. Naše trenutne generacije od nas pričakujejo, da bomo zagotovili mir in pa dobrobit. Vendar pa je dejstvo, da se svet spreminja. Um, veliko izzivov je pred nami, novi izzivi potrebujejo tudi nove rešitve. In zato, da se bomo lahko soočili z res ogromnimi problemi, moramo najprej te probleme analizirati. Naši eh, stari starši so se soočali z svojimi problemi in svojimi izzivi. Isto velja tudi za naše eh, otroke in pozneje bo to veljalo tudi za naše vnuke. Zato nehajmo pošiljati napačne signale milijonom ljudi, milijonom migrantom, nehajmo jim pošiljati signal, da je za vse priložnost in prihodnost v Evropi. Uh, nehajmo to delati in sicer za voljo beguncev, naših državljanov in za voljo stabilnosti in ustrezne prihodnosti tega kontinenta. Liebe kolegine, Spoštovane kolegice in kolegi, smo za našim dnevnim redom, kar se časa tiče. Zato predlagam, da glede na to, da smo kar 30 minut v zamudi, da pohitimo. Precej je prošen za besedo, precej je tudi prošen za modro kartico oziroma modri kartonček. Zato prosim tiste, ki imate to vrstno vprašanje, da ste res jasni pri tem. Veliko krat vidimo, da se um, modra kartica pokaže že preden je govornik sploh zaključil. To ni dobro. Gospod Koben. Želeli bi postaviti vprašanje na kolego Kamalo. Zato sprašujem kolega Kamala, ali sprejme to vprašanje. Hvala. Gospod Kamal, edini način, kako nadzorovati meje Združenega kraljestva, je tako, da boste vi ugotovili, da je to možno samo, če zapustimo Evropsko unijo. Ali to je vaše mnenje? Ali imate kak drug način za to? Uh, Sami boste videli, kako bo, ko bo prišel referendum na vrsto. Ljudje bodo odločili. Za skupino liberalcev, gospod Verhofstig. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da bomo imeli vedno več teh britanskih eh, prekinjanj in pa mnen in komentarjev o referendumu. Spoštovani kolegi, kolegice, najprej bi Manfredu Weberju rad povedal, da to ni tekmovanje. Ta begunska kriza ni tekmovanje med liberalci, socialisti ali krščanskimi demokrati. To nikakor ni tekmovanje. V vsakem primeru proti vam zmeraj izgubimo, kajti če boste imeli na svoji strani Orbana in pa gospod Merkel, potem boste zagotovo vedno zmagali in zagotovo boste imeli zmeraj prav. Realnost je, da ne gre za tekmovanje med nami, gre za tekmovanje med nacionalisti oziroma tekmovanje s populisti, tistimi, ki želijo uničiti Evropsko unijo. To je pravo tekmovanje. In Ne gre za tekmovanje in konkurenco med nami. Zato prenehajmo obtoževati to in ono vlado problem je tista najvišja vlada. To so tisti, ki vodijo Evropo. Slišali smo, kaj je povedal gospod Juncker. 25 minut je govoril in uh, zahvalil bi se mu, da je tako zelo natančno predstavil seznam odločitev sprejetih na evropski ravni, ki pa jih države članice že mesece ne uresničujejo. Ko gre za premeščanje, preseljevanje, ko gre za uh, proračun ni bilo storjeno veliko. Ko gre za nameščanje oziroma pošiljanje drugih uradnikov na meje Evropske unije, tudi to ni bilo izvedeno. Problem je, da države članice še zmeraj ne razumejo, da lahko problem uravnavajo in obvladujejo zgolj na evropski ravni. In tukaj smo pa skupaj. Zato ni smiselno, da se bojujemo med sabo. Ta medsebojni boj znotraj naše institucije je dober samo za tiste zunaj, tiste, ki nasprotujejo evropskemu projektu. Gre za eksistencionalno krizo, ki jo lahko presežemo samo tako, kot je povedal tudi gospod Tusk, da kot je povedal in odločil svet, da zopet dobimo kontrolo nad našimi zunanjimi mejami. In to lahko naredimo samo skupaj. V Grčiji, v Bolgariji moramo obvladovati meje. Tam moramo registrirati prišleke, tam moramo izgraditi ustrezne zmogljivosti, zato da ne bomo več gledali slik, ki smo jim priča zadnje dneve oziroma zadnje tedne. Razlikovati moramo med tistimi, ki so ekonomski migranti in tistimi, ki so pravi begunci. Samo tako bomo lahko ustrezno premeščali in preseljevali ljudi. Zato apeliram na vse vas, tudi na vas, gospod predsednik, sodelujmo pri tem. Na decembrskem svetu bodo sprejete odločitve o evropski kontroli oziroma nadzoru zunanjih meja ne samo grških in bolgarskih, temveč tudi vseh drugih, nemških, eh, nizozemskih, eh, danskih in vseh ostalih. Na ta način samo lahko ustavimo Balka, eh, balkansko pot, ampak ne gre samo za balkansko pot, gre tudi za pot preko Bolgarije, za tisto, kar se dogaja v Grčiji. Mejna straža nadzor meja mora biti skupna dejavnost. Moj predlog za to je, da kolegom in kolegicam v svetu ne smemo dati odmora med božičnimi prazniki. Takrat se morajo odločiti. Sprejete morajo biti odločitve o skupnem migracijskem in pa azilnem sistemu. Sicer bodo na koncu vsi zlorabljali azilni sistem, zato da bodo lahko vstopili in prišli v Evropo. December bo kmalo tu, čez nekaj tednov bo potekal naslednji svet. In uh, svet zagotovo ne sme imeti nobenega premora, temveč mora sprejeti te bistvene odločitve. In čisto na koncu naj rečem še to enkrat dokončno se odločimo oziroma odločite, da gospe Morgerini podelimo ustrezen mandat, da bo lahko tudi ona delovala na ravni Evrope in da bo lahko v imenu Evrope pomagala razrešiti temeljni problem in to je problem, ki se dogaja v Siriji. Gospe Morgarini je treba dati ustrezen mandat, da bo lahko delovala. Mislim, da je zdaj sramotno, da ste bili, gospa Morgarini, na Dunaju pred eh, nekaj dnevi. V središču Evrope, na Dunaju, je potekalo zasedanje o Siriji, pa vendarle nobenega predstavnika Evrope ni bilo za to mizo. Leta 1815, ko je potekal kongres na Dunaju, smo bili tam. V 21. stoletju potekajo tudi tako pomembna zasedanja na Dunaju, pa vendarle predstavnikov Evrope tam ni. Sami sredi Evrope, o srčju Evrope, so sprej, se sprejemale pomembne odločitve, pa nas tam ni bilo. Zato pozivam, dajmo mandat gospodin Morgarini, vi pa ga polno izkoristite, odprite vrata, bodite prisotni in zastopajte in predstavljate Evropsko stališče. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Verhofstadt. Vprašanje za vas. Eva. Izvolite. To je vprašanje za gospoda Ferhofstata. Pravite, da smo mi z modrimi kartoni grozni ljudje, povedali ste številne stvari um, o tem, da naj bi imeli več migracije, več Evrope, več držav sodelujočih pri tem. Uh, tistim pa, ki želimo, da se razprava nadaljuje, smo za razpravo, za demokracijo, za svobodo, smo pa proti EU, proti vsemu tistemu, kar želite uveljaviti vi. Zato uveljavljamo modre kartone, zato uveljavljamo to vrstne razprave. Vi pa očitno tega ne marate. No, jaz nimam nič proti modremu kartonu oziroma modrim kartonom, saj so Eh, ti kartoni modri in tudi naša skupina je zastopana z modro barvo. Kadarkoli pomahate z modrim kartonom, vemo, kdo bo spregovoril. Spregovorili bodo euroskeptiki. Kar nadaljujte vaše modre kartone lahko čisto brez težav sprejmem. Gospod Iglesias pred petnajstimi meseci sem se prvič oglasil ko sem predstavljal našo skupino v veliko čast mi je bilo v veliko čast mi je bilo tudi da sem bil vaš konkurent za mesto predsednika parlamenta in takrat sem rekel da si vsi želimo drugačno Evropo želimo si Evropo ki bi bila nekoliko manj stroga in trda do teh bolj šibkih in nekoliko manj popustljiva do tistih najmočnejših. In ta izjava izpred 15 mesecev je še danes merodajna. Pred 15 meseci sem v nagovoru tudi španske soborce, ki so se borili proti grozotam in fašizmu, pozval, da naj prispevajo k napredku socialne Evrope, da bi tudi naša država prispevala k demokratični Evropi, socialni Evropi, Evropi, ki spoštuje človekove pravice. In kadarkoli govorimo o ksenofobih, se zavedajte, da v naši državi tiste, ki kakorkoli žalijo, označimo z besedo no pa saran, ne bo šlo skozi to, kar govorijo. Nekateri sicer pravijo, da branijo človekove pravice, ampak naredijo pa bolj malo. Gospod Weber, govorili ste o ekstremizmu, govorili ste o tem, kaj se lahko zgodi na portugalskem. Ampak naučite se, kaj je to demokracija in zavedajte se, da včasih državljani glasujejo za kaj drugega, kot za to, kar zastopate vi. Gospod predstavnik skupine liberalcev, gospod predsednik, čeprav že 15 mesecev vadim pred zrcalom, kako se izgovori vaš primek, še vedno ne znam natančno izgovoriti vašega premka, ampak kakorkoli že. Govorili ste o liberalcih, o populistih, o krščanskih demokratih, ampak vi ste bili pravzaprav eden od ključnih akterjev pri oblikovanju zunanje politike Evropske unije, zaradi katere še danes plačujemo visoko ceno in zaradi katere je na tisoče družin pred vrati Evropske unije. Ponovno govorimo o vojni, o tem brezupu na vratih Evrope, o družinah, ki bežijo Evropejci ne moremo pozabiti na to, kaj pomeni vojna, ne moremo pozabiti na to, kaj pomeni grozota, kaj pomeni revščina, kaj pomeni bežati pred grozotami in revščino. Teh ljudi ne moramo poniževati. Če ponižujemo te ljudi, ponižujemo tudi Evropo. In gospod Weber, tudi odprava socialne države je žalitev za Evropo. Enako velja, če bomo odpravili socialne pravice, če bodo vlade Evropo vodile zgolj po poti, ki je naklonjena finančnim krogom. Finančne goljofije, ki ste jih izvali tudi vi, gospod Juncker, so žalitev za Evropske unije. Ko ste bili minister za finance, ste podpisovali tajne pogodbe z multinacionalkami, ki so pri vas plačevali en odstotni davek. Evropske državljani pa morajo plačati davke. Potem pa vi govorite o proračunih in tam sedite, gospod Juncker, zato ker so ljudje, kot je gospod Pitela, dopustili, da je gospod Juncker na mestu, kjer sedi. Vi, socialisti, ste sklenili veliko koalicijo z ljudsko stranko v parlamentu. Gospod Pitela, mislim, da bi morali enkrat za vselej nehati izvajati to prekleto koalicijo. Če se dotaknem še moje države. Upam, da v naši vladi ne bo takih ljudi, kot ste vi. Bi pa vseeno rad nekaj povedal, preden grem. Spremenite svojo politiko. Kriza z begunci ne bo razrešena samo s pomočjo ali šutori, niti ne s policijo. To krizo bomo rešili samo z odgovorno politiko. Nehajte se igrati šah z ljudmi iz sredozemlja. Spodbujajte mir na mesto vojne. Pomagajte ljudem, ki bežijo pred grozotami nikar ne uničujte dostojanstva Evrope, gospod Junker. Za skupino zelenih, gospa Harms. Damen und Herren, äh, Herr Kollege Weber, wenn Sie wirklich was zur konstruktiven Lösung äh, in akuten Situationen beitragen wollen, dann rufen Sie. Če naj bi te akutni situaciji prispevali kaj k razrešitvi situacije, potem pokličite gospoda Freimana, gospo Merklovo in potem skušajte apelirati na njo, naj pomagati razrešiti situacijo. Najprej bom skušala v tej razpravi stvari urediti po vrsti. Menim, da v prvi vrsti ne govorimo ali ne, ne bi govorili o globoki krizi Evrope. Kriza, vojna, to je nekaj, kar se dogaja zunaj meja Evropske unije. Pri mnogih drugih eh, ljudstvih, pri mnogih drugih državah so bistveno, problemi bistveno večji kot v Evropski uniji. Zato, če bomo govorili samo o nas in o naših problemih, potem ne bomo mogli prispevati k temu, da bo v Siriji ali v Južni Sahari prišlo do sprememb. Zame je pravzaprav grozljivo poslušati to razpravo, ki je tako usmerjena na nas same. Ta pritisk problemov, o katerih govorimo, je pravzaprav posledica in rezultat tega, da je politika glede beguncev in migracij napačna. Evropska unija se je predolgo počutila v okviru dublinske uredbe enostavno preveč eh, ugodno, preveč je bilo dobro v tem okviru. In mi smo se seveda soočali z ladjami, ki so potonile na sredozemskem morju, pa vendarle do tistega, kar se je dogajalo v sredozemskem morju, pa vendarle nismo bili dovolj sočutni. Zato seveda ni enostavno iziti iz takega občutja nesočutja oziroma tega, da nam je enostavno vseeno. To je težko. Evropska unija mora ukrepati v zvezi s temi izzivi. Več moramo storiti v zvezi s situacijo oziroma v zvezi z izboljšanjem situacije beguncev v Turčiji ter v drugih eh, državah, sosedah Sirije. Ne zdi pa se mi prav, in to je zagotovo napaka, ne zdi pa se mi prav, da naj bi zato, da bi storili nekaj dobrega, sodelovali s človekom, ki v svoji državi ne postopa pravilno. In tukaj seveda mislim na predsednika Erdogana. On je tisti, ki v Turčiji zagotovo izvaja številne kršitve. Zato moramo biti pozorni na to, kako se bodo stvari odvijale naprej v Turčiji. Konec prejšnjega tedna je bilo v območju Balkana zelo hudo. Videli smo, kako se je razmahnila humanitarna kriza in Evropska unija je zdaj tista, ki mora prevzeti odgovornost za to. Evropska unija mora bolje poskrbeti za tiste, ki so se zatekli k nam, za tiste, ki prihajajo sem, ker njihovih držav enostavno ni več. Poskrbeti moramo za tiste, ki želijo tukaj poiskati boljše življenje. Poleg te akutne situacije pa moramo pomisliti tudi na dolgoročnejšo prihodnost. Kako nadomestiti dabinsko ureditev? Kaj narediti z našo priseljensko politiko? In kako zagotoviti in kako urediti ustrezen razvoj oziroma nadzor na naših eh, mejah. Tukaj ne mislim na militarizacijo, tako kot naj bi to izvajal Frontex, temveč mislim na spoštovanje človekovih pravic tudi na mejah, ustrezno odprtost, eh, saj je samo to in ta odprtost eh, garant za ustrezen razvoj pri nas. Hvala lepa za skupino EFDD, gospod Faraž. Ja, res gre za eksistenčno krizo v Evropski uniji, ampak vprašati bi se morali, kakšna je prava narava tega projekta. Veliko smo danes slišali o pravicah, ampak kaj pa demokratičnih pravicah? Tisto, čemu smo priča, je po mojem mnenju vse bolj avtoritarna Evropska unija, ki tepta demokratične pravice in potem še kraka o tem. Vsakeč, ko se pojavi kriza, gre za nacionalno demokracijo, ki je na izgubi. Temu smo bili priča že leta 2011. Italijanski ministerski predsednik Berlusconi je bil nadomeščen z pravzaprav nefunkcionalnim ministerskim predsednikom. Tudi Papandreou je v Grči grozil z referendumom, pa je potem nastal državni udar in nadomestil ga je nek slamnati mož. Verjetno so med temi štirimi državami, ki so jasno pokazali, da ne želijo migranskih kvot, tudi tiste, ki smo jih poteptali zaradi našega spletkarjanja. Med njimi je najbolj pomembna Mačarska. Nikar ne pozabite, kako je ministerski predsednik Grčije Cipras sedel na drugi strani In v tem parlamentu smo mu potem rekli, da je manifest nespremljiv in da ga mora vreči. Ampak zdi se mi, da smo ta teden dosegli novo dno s Portugalsko. Mediji so praktično to spregledali, ampak tisti, ki ne veste, naj vam povem, da po splošnih volitvah na portugalskem vlada levica, socialistični načrti imajo za Portugalsko, gospod Silva, predsednik Portugalske, zavrača možnost, da bi izvoljeni predstavniki vstopili v svoje pisarne in manjšinski Evropi naklonjen ministerski predsednik naj bi prevzel funkcijo. To je sodobno izvajanje Brežneve doktrine. To je točno to, kar se je zgodilo za državami, ki so živele znotraj nekdanje Sovjetske zveze. Z Grčijo, pa tudi s Portugalsko se je jasno pokazalo, da je država upravičena do demokratičnih pravic zgolj, če je naklonjena projektu. V nasprotnem primeru jim te pravice oduzamemo. Verjetno nas to ne bi smelo presenetiti, kot je že prej povedal gospod Juncker. Demokratične izbire proti evropskim pogodbam ne more biti. Tudi gospod Šojbol, nemški finančni minister, je rekel, volitve ničesar ne spremenijo, obstajajo pravila. Tisti, ki verjamejo v demokracijo, bi morali na portugalski primer gledati kot na zadnjo kapljo čez rob. Ta projekt brani samega sebe, kljub vsem pomankljivostim, ki jih ima, s tem pa krši pravice posameznikov. Moja država je vedno verjela v parlamentarno demokracijo. Dvakrat v zadnjem stoletju smo vse tvegali za to, da smo se borili za parlamentarno demokracijo, ne samo za Britanijo, temveč tudi za preostali del Evrope. Sam dejansko verjamem, da vsi, ki verjamemo v demokracijo, želimo, da bi se ponovno izvajala. In britanski referendum ponuja zlato priložnost. Gospod Lauristin, Gospod Farage, Primerjali ste razmere na portugalskem z razmerami v nekdani Sovjetski zvezi. Vem, da nimate izkušenj, niste živeli v Sovjetski zvezi, mi smo. Zato vas prosim, da nam konkretno poveste, kje so naprimer Brežnev ali pa kateri od drugih voditeljev bili priča demokratičnim volitvam v nekdanjih članicah Sovjetske zveze. No, moram reči, da me takrat še ni bilo, ko je bil upor na Mačarskem. Podobnemu uporu smo bili priča leta 1968 na Češkem. Kaj pravi Brežneva doktrina? Zagotovo se spomnite. Če sile, nas, ki nasprotujejo socializmu, želijo razviti državo v smeri kapitalizma, ne v smeri socializma, to ne zadeva zgolj to državo, to postane splošni problem, to postane pravzaprav problem vseh socialističnih držav. Tako da morate črtati socialističen, tam zapisati Evropska unija in vse bo res popolnoma kot ulito. Das Wort hat jetzt für die za skupino enf gospod de graaf voorzitter mevrouw merkel rijkskanselier van de europese gospod predsednik ko je kanclerka merklova prejšnji teden odpotovala na obisk turškemu sultanu je s tem zapečatila usodo evrope turčija ima sedaj pospešen dostop do evropske unije zato ker bo zamejila dotok migrantov Nemčija se je enostavno odločila, kako naj deluje demokracija v Evropski uniji. Evropska unija se lahko kar razpusti in se vključi v novo turško cesarstvo. Mislim, da se vsi zgrozijo, ko nekdo omeni možnost, da se ponovno spostavijo notranje meje v Evropski uniji, ampak ne pozabite, da se soočamo z veliko pošastjo iz Ankare. On sodeluje z ISISom, odpravlja demokracijo v Turčiji in pravzaprav zatira svobodo izražanja ter spodbuja nasilje. Leta 1913 so Turke dokončno izgnali z Balkana, takrat se je šele končalo pobijanje kristjanov. Evropska unija pa je tista, ki verske vojne ponovno prinaša na plan. V okviru islama so ženske drugorazredne državljanke, manjšine preganjajo, ko gospa Merkel reče, da islam pripada v Evropo, s tem zavrača humanitarne krščanske vrednote pravzaprav s tem postaja sokriva pri izvajanju vseh zlorab v centrih za pridržanje, tudi sokriva za vsa posilstva in tako naprej. Vidimo, kako deluje islam v posameznih vseh. Mislim, da bi morali preprečiti to invazijo, zapreti moramo maje, Turčija pa nikoli ne sme postati članica Evropske unije. Hvala. Sprich jetzt die Fraktionslose. Gospa Doc za nepovezane poslance. Hvala lepa, gospod predsednik. Ko sem poslušala dopodansko razpravo, sem upala, da vendarle obstaja bolj realističen pristop do problemov, s katerim se soočajo evropske države, kamor trenutno prihajajo migrantje. Razumem sicer, da številni imigranti bežijo zaradi preganjanja, ampak bojim se, da so se nekateri evropski narodi na začetku odzvali na tak način, da so s tem še bolj globoko potisnili v roke trgovcev ženske najranjivejše na otroke. Gospod Tusk, danes dopoledne ste govorili o zavarovanju meja. Rekli ste, da sicer dogovori s tretjimi državami niso možni, ampak nobena tretja država ne more nadomestiti Evropske unije pri varovanju zunanjih meja. Predsednik Juncker, vi ste rekli, da bi morali nekoliko upočasniti ta nenadzorovan dotok ljudi. Če je to bolj realističen pristop, je seveda dobrodošel, je pa to zgolj del odgovora. Potrebujemo dvojni pristop. Stabilnost v regiji, spodbujanje politik, s katerimi bomo spodbudili tudi gospodarsko rast. Me pa skrbi ton, ki so ga uporabili nekateri voditelji danes dopoldne v razpravi. Če se navežem na to, kar je prej povedal gospod Weber v svojem izbruhu, ko je komentiral moje voljivce v Združenem kraljestvu. Mi nismo narod ekstremistov, mi smo sočutni ljudje, ki, so, ki smo vladi dali mandat, da rešuje tudi problem migrantov v Siriji. Mi smo pravzaprav naj, druga največja donatorka sredstev v Siriji in smo tudi ena od redkih držav, ki spolnjuje razvojne cilje tisočletja. Grozno je, da strani predsednika sveta in komisije slišimo takšne izjave. Veliko smo slišali o tem, kakšno vlogo igrajo evropski narodi, veliko smo slišali o tem, da potrebujemo več finančnih sredstev strani teh narodov. Vidva sta pravzaprav ignorirala potencijalni prispevek zalivskih držav pri reševanju te izjemno težavne situacije. Skrajni čas je, da poskrbimo za to, da bodo tudi te države prevzele svojo moralno odgovornost in se skupaj s preostalimi lotile te krize. Hvala. Za ELS, gospod Rojl. Also, Spoštovani predsedniki, kolegice in kolegi, Vprašanje beguncev in ravnanje s tem vprašanjem je izjemno velik problem. Osebno me moti, izjemno moti to, da moram od zjutraj do zvečer poslušati, kako težka je situacija, kako zapletena je situacija, kako je uh, gospod Šulc odgovoren za to, kako smo v preteklosti delali napake, potem slišimo uh, svet, ki je sprejel zelo konkretne ukrepe, pa se nič ne zgodi. Uh, to moti ljudi. Naša naloga, naloga politikov je, da ne samo govorimo o problemih, temveč da jih rešujemo. To je naše poslanstvo. Ko gre za begunsko vprašanje, bodo ljudje zagotovo drugačnega mnenja, če bodo videli, da se sprejeti ukrepi tudi izvajajo, da tisto, o čemer se dogovorimo, to, o čemer se odločimo, dejansko tudi odejanjamo. To ne velja za evropsko politiko samo na tem eh, področju. Mnogih drugih težav tudi ne bi imeli, če bi tisto, o čemer smo se dogovorili v različnih forumih, tudi resnično izvedli. Zato sem hvaležen komisiji za organizacijo srečanja prejšnje nedeljo. Skupaj so sedli tisti, na katere ta situacija najbolj vpliva. Seveda niso bili vsi tam, Seveda to ni bilo srečanje, ki bi izpolnjevalo prav vse kriterije. Bili so sprejeti nekateri zaključki in končno so bile sprejete zelo konkretne stvari. Okrepi, ki konkretno ljudem pomagajo. Ne glede na to, ali gre za komisijo, parlament ali svet, svet ima zdaj res ogromno nalogo, ne glede na to, za katerega udeleženca gre, pomembno je, da vsi izvedejo tisto, o čemer je bilo dogovorjeno. Pomembno je tudi zagotoviti, da bo skupina, eh, ki bo zastopala Frontex, dejansko operativna, da bo lahko delovala. Takšne instrumente potrebujemo. Zato res lepa hvala za predstavitev, za to, o čemer ste poročali, v pravo smer greste. Thank you. dragi kolegi prav se vas spune najinte se hvala lepa spoštovani kolegi preden dam besedo kolegici fajon bi vas pozval k naslednjemu prosim da spoštujete čas ki vam je odmerjen zelo veliko zamudo že imamo in uh, gospod uh, predsednik uh, Tusk, gospod predsednik eh, Juncker, morate tudi priti do besede. Na to imamo glasovanja in veste, da to tudi ni vedno preprosto in ob 15. imamo naslednjo razpravo, tako da vas lepo prosim, da spoštujete odmereni čez. Gospa Fajon, eno minuto. Predsedujoči, spoštovani plenum, bila sem v sprejemnih centrih na slovenskih mejah in ob koloni na tisoče utrujenih bolnih beguncev poglejte posnetke to so ljudje. a kdo so tisti ki jih ponoči naganjajo v mrzlo reko ali hrvaška ni dolžna spoštovati pravil evropske unije šele včeraj je zaprosila za šotore pred svojim narodom nimam več kredibilnosti ko govorim o strpnosti in solidarnosti moji evropski voditelji mi jo izbijajo in nenapovedano pošiljanje migrantov na nedoločene lokacije v sloveniji se nadaljuje. samo v zadnjih desetih dneh je v slovenijo vstopilo osemdeset tisoč beguncev toliko kot če bi v nemčijo vstopilo tri dva milijona nastal bo kaos če sprejeti ukrepi ne bodo delovali in uresničile se bodo napovedi nestrpnih ksenofobov. ni res da se ne da nekateri nočejo in to je resnica. svetovne voditelje pa pozivam naj prenehajo s hinavščino in lovljenjem dobičkov in na sirskem območju vzpostavijo mir sicer pa naj odstopijo in odločanje prepustijo tistim ki imamo voljo zdravo pamet in srce. Eh, uh, številke so pomembne ampak bojim se da se številke ne izidejo rečeno je bilo da je letos sedem tisoč beguncev vstopilo v evropo istočasno pa slišimo tudi da je osemsto tisoč ljudi prišlo v nemčijo in da vsak dan pet tisoč ljudi prečka avstrijsko mejo. In na to imamo še sredozemske države, balkanske države in ni potrebno biti dober matematik, da ugotovimo, da prva številka 700 tisoč ni pravilna, ta mora biti veliko višja. Kanclerka Merkel je v tej dvorani povedala, da bo uh, da bo 60 milijonov ljudi v prihodnih letih eh, verjetno zapustilo svoje domove, iščoč eh, boljšo prihodnost. Predsednik Tusk je rekel, da je sedanja situacija primerljiva z velikimi migracijami ljudstev v predzgodovinski dobi če bo tretjina teh 60 milijonov ljudi prišla v Evropo eh, v prihodnih letih, bomo imeli novo srednje veliko nacijo v Evropski uniji. Torej, kako se lahko reši to situacijo. Mislim, da se politike, politiki izogibajo tem številkam in s tem še uh, otežkočajo situacijo. Drugič, ukrepi, ki se predlagajo, prav gotovo niso ustrezni. In tretji, imam eh, zelo neprijeten občutek, da se instrumenti uporabljajo za to, da se Evropa uveljavlja nad nacionalnimi državami, namesto da bi se jih uporabljalo za največji izziv, s katerim se Evropa sooča od druge svetovne vojne. Torej vse druge strategije so um, morda propadle, ampak to nas, nam ne daje upanja za prihodnost. Gospod Dupre, eh, minuto in pol. Uh, Gospod predsedujoči, torej najprej bi čestital predsedniku komisije. Torej, čestital bi vam za pobudo ki ste jo prejeli in za 17 ukrepov. Torej vsi smo videli te grozne podobe um, beguncev, ki prečkajo ledeno reko in uh, vsem nam je jasno, kaj pomeni uh, takšna uh, humanitarna nujna situacija. Torej zunanje meje, uh, to ste omenili, je treba nadzorovati skupaj. Nihče me ne bo prepričal, da Frontex eh, v sedanjej eh, konfiguraciji eh, je ustrezen instrument za to. Frontex je pravzaprav berač, ki hodi od ene države članice do druge in prosi za strokovnjake in tako dalje. To ni Eh, nekdo, ki lahko karkoli organizira. Če je treba skupno mejo skupaj nadzirati, potem je treba status Frontexa povsem spremeniti. Potrebujemo resnično eh, evropske skupne postopke in pa skupno mejno in obaljno stražo. Prav tako ste spomnili tudi, da je treba sodelovati s tranzitnimi državami, zlasti Turčjo. To se strinjam. Ampak eh, ne smemo pa sprejeti to, da pravzaprav prav, Eh, naprimer, eh, da se ne borimo proti islamski državi, temveč eh, upornikom Asada, da se podpira Erdogana za to, da napada kurde in tako dalje. Torej, če se pogovarjamo s Turčjo, potem moramo doseči to, da bo mm, to, kar bo Evropska unija ponudila, samo konjunkturne in nestrukturne narave. Gospa Biol Guzman, hvala. Um, slovenska policija je uporabila solzivec eh, proti eh, beguncem to je liberalna vlada eh, na to mađarska uporablja pse uporablja solzilce uporablja slepe naboje proti beguncem bolgarska policija je ubila enega begunca iz afganistana in na koncu ugotovimo da je pa najhujša vlada Češke, eh, ki je begunce pravzaprav eh, eh, označila kot živino in poleg tega so bili begunci menda tudi nameščeni v bivšem koncentracijskem taborišču Dachau. Torej, tu gre za vlade češke eh, slovenije madžarske in tako dalje ne glede na to eh, kakšne barve so torej vse eh, te vlade gospoda junkarja oziroma stranka gospoda junkarja in drugih torej te stranke so na vladi in delajo kar tudi Se opravičujem, ali sprejmete modri karton? Yes, go on gospod predsednik e, moram reagirati na to e, tendenciozno e, govorico kolegice v zvezi s slovenijo. sprašujem jo kako bi ona reagirala ko bi se razvila konfliktna situacija med begunci sami ki jo je bilo treba urediti da se zadeva ne razširi v večji požar. slovenska policija je ravnala odgovorno. mislim da eh, če želite biti eh, odgovorni morate spoštovati človekove pravice in ne uporabljati solzivca proti ljudem ki bežijo pred vojno to ni spoštovanje človekovih pravic. gospa keller se opravičujem. Ja, e, torej, e, ponavadi e, nisem tako razočarana in nisem tako razočarana tem, kar se je zgodilo v, sobo, v nedeljo, kajti končno so vodilni ugotovili, da imamo humanitarno krizo in gospod Juncker, seveda vsi ti begunci potrebujejo namestitev, hrano in tako dalje, ampak vesela sem, da imamo sedaj končno sklepe sveta in da lahko upamo, da bo to uresničeno uresničeno. In eh, počrtano je bilo tudi to, da je treba uskladiti konvencije z zakonodajo Evropske unije, ampak ne vem, kako si predstavljate, da boste lahko afganistanske begunce eh, pošiljali nazaj eh, v. Afganistan, ti že praktično izpolnjujejo ta prak 75 odstotkov za premestitev oziroma prerasporeditev mislim da je treba ponovno postaviti ključno vprašanje ustrezne poštene eh, in učinkovite prerazporeditve med državami članicami to je vprašanje ki si ga moramo postaviti ne to ali smo trdnjava ali ne Pone pirmininke kolegos trys pastebėjimai po spoštovani predsedujoči kolegice in kolegi po zadnjem vrhu je bilo končno sprejeto mnenje, da Evropa ni doslej ustrezno varovala svojih zunanjih meja. Sprejeti so bili določeni ukrepi, kar je pozitivno. Svet bo zagotovil tudi ustrezna sredstva za afriške in azijske države, upajoč, da bo to ustavilo migracijske tokove. To je naivno. In tretjič, kolegice in kolegi, potrebujemo novo migracijsko politiko, ki bo zagotovila, da bo Evropa odpirala svoje meja samo za tiste, ki izhajajo iz vojnih območij, ki bežijo iz vojnih območij. Sklepi morajo biti taki, da bodo ustrezno zagotovili namestitev beguncev po državah in da bo to omogočeno tudi vladam v teh državah. Vedeti moramo, da je situacija takšna, kot je. Hvala lepa. Gospod Brios, minuto. Torej, vedno več beguncev prihaja v Evropo in eh, župan Kaleja je rekel, da eh, so begunci veliko, velik kulturni doprinos eh, Evropi. Eh, realnost pa je takšna, da so nekateri v Kaleju že prisiljeni zapustiti svoje domove, zato da lahko namestimo begunce. Torej, to je rezultat vse te politike. In vrh v Levaleti ne bo ničesar spremenil, kajti gre za promocijo zakonitih eh, poti eh, priseljevanja in eh, varovanja priseljencev. To je neodgovorno in zato zahtevam, da se takoj suspendira uporabo šengenskih pravil in da se ponovno vzpostavi nacionalni nadzor nad mejo in da se begunce takoj vrže ven iz Evrope to je jasno sporočilo eh, za begunce ne hodite k nam. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Torej, um, odločitve, ki jih je sprejel svet, eh, so rezultat neke panike, ki je prevzela vodilne v Evropi. Zaradi tega masivnega prihoda nezakonitih eh, priseljencev. In eh, edino, kar so vodilni lahko naredili eh, na tem svetu, je, da so še povišali in izboljšali status Turčije, ki je pravzaprav problem in ne rešitev turčija ne izpolnjuje kopenhagenskih kriterijev in namesto da bi turčiji povedali da morajo upoštevati in izpolnjevati svoje obveznosti eh, se in da dopušča tudi eh, na stotine tisočem priseljencev da pridejo v grčijo istočasno pa jim eh, kanclerka merkel ponuja tri milijarde evrov čeprav eh, gospod Erdogan s tem ni bil zadovoljen, kajti želel je dvakrat dvakratno vsoto, ki mu je bila ponujena. Zgadzam se v polni z diagnozo, ktorom povedal pan predsednik. Hvala lepa. Strinjam se z tem, kar je povedal gospod Tusk. Priseljevanje je nekaj, kar spreminja in eh, je spremenilo Evropsko unijo in pa tudi eh, notranje, notranje ravnovesje moči znotraj Evropske unije, pa tudi specifične situacije v državah. Če so številke eh, pravilne, potem eh, ugotovimo, da ti priseljenci so eksistencialni izziv za nas vse in mislim, da je dobro, da se je Evropska unija strinjala glede tega, da je treba pomagati priseljencem eh, v eh, izvornih eh, državah v Afriki in na Bližnem vzhodu. Dobro je, da smo se vsi strinjali, da so naše prednostne naloge pri varstvu naših eh, zunanjih meja. Ne moremo pomagati tistim, ki so že v Evropski uniji, če so meje tako odprte, kot so zdaj. In to namreč eh, privlači ljudi, ki želijo priti v Evropo, naprimer iz Sirije. Strinjali smo se glede pomoči v uh, obsegu ene milijarde evrov eh, za priseljence, to verjetno ni dovolj. Prav tako moramo pomagati Turčiji. Turčija je sprejela že 2,5 milijona beguncev. Morda, če bi Turčiji pomagali, bo Turčija lahko ustavila ta migracijski pritisk, ki ga sedaj občutimo. Upamo, da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 Hvala lepa, predsedojoči. Spoštovani kolegi, izognili ste se številkam in speci, torej specifičnim eh, številkam. Zanima me, ali z njimi razpolagate, ali imate številke, imate razmerja med priseljenci, koliko je tistih, ki lahko dobijo azil, ki izpolnjujejo pogoje in koliko jih eh, lahko vrnemo oziroma moramo vrniti szanowny kolego ja nie mówiłem o tym jakie są grupy wśród tych którzy. panie kolegie nisem omenil nobenih specifičnih številk po skupinah torej koliko priseljencev je gospodarskih koliko je beguncev in tako dalje to še zahteva poglobljeno analizo. Če bi imeli normalen sistem registracije priseljencev, potem bi to vedeli, ampak eh, tega nimamo in tega ne vemo. Torej vemo, da je 700 tisoč ljudi prišlo do septembra letos, ampak eh, analize moramo še izvesti. In eh, zastopniki sveta in komisije so povedali, da potrebujemo pomoč strokovnjakov, ki nam bodo pri tem pomagali. Torej, kdo so ti priseljenci in begunci, zato potrebujemo analize. Gospod Fekenštajn. Eh, Hvala lepa. No, jaz ne bom še enkrat omenjal tega zadnjega srečanja voditeljev. Saj smo že veliko slišali o tem, bi pa rad podprl komisijo in gospoda Timmermansa in sicer glede pogajanj s Turčijo. Že zelo dolgo se Turčija ubada s sirijskimi begunci. Res pa je tudi, da nam pomaga do ustreznega zračnega oziroma do ustreznega prostora in do ustreznega obvladovanja begunske krize. Seveda se moramo še naprej držati svojih eh, vrednot. Vemo in ne smemo se slepiti, kaj se bo dogajalo med temi eh, pogajanji. Dejstvo pa je, da problemov sami ne bomo mogli rešiti. Zato apeliram na vas, da sodelujte tudi z drugimi, z ZDA, Rusijo, Iranom, Saudsko Arabijo. Probleme bomo razrešili, vojno bomo zaključili samo, če bomo pri tem delovali skupaj. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, Marjas. Hvala lepa, gospod Juncker. V petih dneh eh, prejšnji teden in kljub viharjem je na otok Lesbos prišlo eh, več deset tisoč eh, novih beguncev. Čeprav um, je prebivalstvo Lesbosa samo nekaj tisoč ljudi. Uh, slišali smo, kakšne so številke, s katerimi operira Evropski svet, ampak dejansko so številke veliko više in številke, eh, ki morajo biti predmet eh, dogovora o prerasporeditvi, eh, niso več ustrezni. Grčija ne more postati favela za priseljence in begunce. Predsednik Juncker, to morate razumeti, morate razumeti, da je e, zaščita morske meje e, samo v pristojnosti Grčije, ampak to ni dovolj. Ne moremo več naprej tolerirati teh e, mrež. Hvala vam, da ste sklicali v nedeljo sestanek, ki je bil brez dvoma koristen. Manj mi je bil všeč vaš ton kritike namenjene liderjem iz držav na balkanski poti. Eh, dobro bi bilo če bi bili kritični tako do vseh kajti lideri teh držav imajo stoprocenten problem in problem ki presega njihove kapacitete zaradi tega so bili eh, nervozni ampak mislim da je sestanek marsikaj tukaj popravil. moja država slovenija je vsa ker je majhna na razvpiti balkanski poti lahko rečemo tudi na križevi poti desetih tisočev beguncev in migrantov. danes si moramo evropejci priznati da smo na balkanski smeri vsi. imamo problem ki ga moramo reševati ki ni nastal sam od sebe ni ga povzročila narava ali zla usoda je posledica katastrofalnih odločitev politikov te generacije intervencij vojn in iluzij da lahko svet urejamo po svojih željah ambicijah in podobi množica nesrečnih ljudi iz držav ki jih je naša kratkovidna politika pomagala sesuti so tu prišli so k nam kot je v zgodovini našega kontinenta prihajalo in odhajalo veliko ljudi različnih ver ras in prepričanj toda razlika je danes je evropa močnejša in bogatejša zgrajena na skupnih vrednotah na njih moramo počivati tudi konkretni in učinkoviti ukrepi evropske unije kot celote vlad in aktivistov humanitarnih organizacij in civilne družbe. skupna usklajena akcija solidarnost vizija strpnost in učinkovitost politična rešitev problemov bližnjega vzhoda ob udeležbi vseh prizadetih in vpletenih. Uh, uh, uh, moramo preiti k dejanjem in zaenkrat smo videli samo zamude in eh, tudi pri samem odločanju in pri uresničevanju že obstoječih eh, odločitev potrebujemo eh, učinkovit evropski humanitarni pristop. Torej, moramo se nekaj narediti glede teh gibanj priseljencev, kajti če ne bomo ukrepali, potem bo to povsem spremenilo vsebino Evrope istočasno vidimo tudi uh, veliko uh, skrajnih fašističnih uh, gibanj. Moja država Grčija ne more uh, sama nositi celotnega bremena, itak že nosi največji del tega bremena, ampak uh, ne more pa biti edina. Vemo, da je sredozemlje, uh, sredozemlje dnevno terja življenja in uh, če vidimo, kaj se dogaja. Se sprašujemo, kdaj bomo nekaj naredit, naredili glede mirovnega procesa v teh državah, glede eh, finančnega pakta in tako dalje. Gospa Lunaček, minuto. Da. Hvala lepa. Gospe in gospodje, zelo pozitivno je, tudi od vas, predsednik komisije, gospod Juncker, da je bilo v soboto organizirano to srečanje. Prihodnost Evrope je odvisna od tega, ali bomo znali sodelovati, ali bomo sedeli skupaj za eno mizo. Ni pa odvisna od tega, ali bomo postavljali ograje. In tako bi to moralo potekati, medsebojno sodelovanje. Podpira oziroma podpora državam, ki še niso v Evropski uniji, podpora državam na Balkanu. Gre za ljudi, gre za ljudi, ki prihajajo iz vojnih območij, prihajajo v času, ko se približuje zima. In države članice so dale svoje obljube, zdaj jih morajo izvesti. Ne samo denar, zagotoviti morajo tudi druge vrste podpore. In vi, gospod Tusk, bi morali apelirati na države članice skupen azilni sistem. To je nujno v tem trenutku, ne pa medsebojni boji in uh, označevanje. Hvala lepa, gospod Kastaldo. Gospod predsednik, medtem ko se v Rimu razpravlja, druge gori. In takšen je tudi točen opis trenutnih razmer na mejah Evropske unije. Uh, Ogromno ljudi je brezupnih, želijo si preživeti. 260 tisoč prebežnikov je prišlo preko Hrvaške zgolj v zadnjih treh mesecih. In o čem govorijo sklepi, ki so jih sprejeli? O tem, da bi Frontexu dali nova poblastila, da bi uh, na nek način uspeli razbiti tudi kriminalne združbe, majhni koraki, nad nami pa visi Damoklejev meč. Govorimo tudi o zakonitih poteh priseljevanja, pa kdaj bodo vzpostavljene, kdaj bomo spremenili Dublin, kdaj bomo začeli izvajati mehanizem za prerasporejanje beguncev, kdaj bomo spremenili politiko na tem področju, zlasti v Siriji. Samo v eni sami mizerni vrstici ste omenili, spodbujanje družbenega in gospodarskega razvoja v Afriki. Na kakšen način pa ne vemo. Sicer ste pa pozdravljali Erdogana, kot da je vaš najboljši prijatelj. Donacije, ki ste jih obljubili, naj bi bile premalo. Verhofstadt ni predstavnik skupin, ki jih je omenjal Weber. Gre za obstojene same politične skupine, za vojno politično skupino in mislim, da je to najslabša skupina.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 Dejstvo je, da ne moremo razrešiti težav. Enostavno se ne soočamo dovolj dobro s krizo. Državljani so zdaj ugotovili, da Evropska unija ne upošteva mnen državljanov. Samo pogledajmo na prosto trgovino in na to, kar se je dogajalo v zadnjem času. Priča smo največjim preseljevanjem ljudi. Gre pravzaprav za neke vrste državni udar, ki ga organizira Evropska unija. In jasno je, da smo zdaj soočeni z izkoriščanjem na področju migracij in eh, vsi so to ugotovili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 migrantov, ki so se znašli na njenem ozemlju. Um, Dublinska uredba je enostavno najizvedljiva. Če bo na koncu prišlo do vračanja ljudi, se bodo nekateri od njih zagotovo vrnili tudi v države, kjer uh, vojna še zmeraj poteka. Zdaj smo priča krepitvi sil, ki enostavno delajo z eh, ljudmi kot z ovcami, tudi na zunanjih mejah. Dejstvo je, da moramo ustrezno poskrbeti za begunce in ne samo pasti pod zahteve kapitalistov. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dovolj je. Torej, eh, naša hipokrizija, naša nemoč. Eh, treba je potegniti nauke iz teh eh, priseljenskih pritiskov. Prva lekcija. Evropska unija ni sposobna ustrezno se odzivati na krize. Pripravljamo uh, preprečevanje uh, segrevanja ozračja za 2040, to znamo, ampak eh, odzvati se pa na stotine tisoč eh, ljudi, ki potrebujejo hrano in namestitev, tega pa ne znamo. Obljubljamo 100 eh, milijard evrov za. Uh, uh, ustavitev segrevanja ozračja, to znamo, ampak pomagati eh, realnim ljudem eh, tega pa ne znamo. In zopet bomo glasovali za proračun 2016, ki ne bo imel ustreznih postavk za to. Vsi se strinjamo za Evropo, nihče pa noče ničesar vanjo vložiti, niti bogati, niti revni, niti veliki, niti majhni. In tretjič, ta. Uh, hipokritičen pristop v vseh eh, državah. Eh, tu eh, govorimo o vrednotah, o krščanskih vrednotah, naslednji o proletarski uniji in tretji zopet o deklaracijo o človekovih pravicah in tako dalje. Ampak tisti, ki branijo te univerzalne vrednote, vrednote pa puščajo eh, ženske otroke v mrazu tu pri nas, zato ker so drugačni, ker prihajajo drugot. Mislim, da je potrebno Evropo zopet postaviti na noge. Hvala gospod Juncker, da ste na to spomnili. Blue cards. Dva sta prosila za vprašanje v okviru modrega kartona. Dva kolega želita zastaviti vprašanje v okviru modrega kartona. Prosim, da razumete, da ne morem dati besedo vsem. Nadaljevati moramo z razpravo, zamujamo. Gospod Frontolika, gospod Lobreton, se strinjata? Najlepša hvala. Res najlepša hvala. Izjemno sem vam hvaležen. Vem, da ni to ravno najbolj pravično, ampak moramo sprejeti kompromis. Hvala lepa, gospa Sipol, za minuto. Evropska unija je prostovoljna združenje, prostovoljna skupnost. Gre za skupnost, v kateri delimo suverenost in v kateri delimo odgovornost. Stare in nove države članice pa to veliko krat pozabljajo in zapadajo v nacionalne egoizme. Izboljšana kontrola na mejah bi morala v vseh državah omogočiti zakonit vstop in tudi zakonito izvajanje migracijske politike. Prav tako pa bi morali zagotoviti tudi ustrezne sprejemne zmogljivosti. To bo mogoče samo, če se bodo tega udeležile ustrezno in pravično vse države Evropske unije davčna pravičnost bi morala biti tudi tema, s katero bi se morali ukvarjati. Nacionalni egoizmi niso rešitev, države članice morajo delovati zdaj v tej demokratski skupnosti, ki se imenuje Evropska unija. Un minut. Hvala lepa, gospa Steven, za minuto. Hvala lepa, predsednik, kolegi. Edina Posledica zadnjega sestanka, ki je potekal v nedeljo, je, da bo prišlo do drugačne vrste eksodusa k, v Evropsko unijo. Mogoče ne bo potekal ta tako kot zdaj ob zahodno-bakanski poti, ampak potekal bo pa še naprej. Komisija je zagotovila samo kratkoročne ukrepe. Zdaj eh, se ukvarja z možnostjo večjega vračanja, ugotavlja, ali je to skladno z evropskim in mednarodnim pravom. Leta 2015 je v Evropsko unijo stopilo pol milijona ljudi. Turčija izkorišča azil oziroma prosilce za azil zato, da bi dobila odpustke, ko gre za pristopanje k Evropski uniji in da bi se hitreje sprostila vizumska politika. Zakaj se to dogaja? Uh, dejstvo je, da Evropska unija ne more ali včasih tudi ne želi ustrezno zaščititi zunanjih meja. Mi moramo zaustaviti predvsem ekonomske migrante. Hvala lepa, gospa Zubr, za minuto. Nas últimas reuniões do Conselho da União Europeia. Hvala lepa. Na zadnjem zasedanju Evropskega sveta je bilo govora tudi o solidarnosti. Ampak vsi ti sestanki, vsa zasedanja so namenjena temu, da bi sicer razrešili migransko vprašanje prihaja pa do še večjih težav, tudi do represivnih ukrepov proti uh, migrantom. Treba je predvideti ustrezne okrepe. Dejstvo je, da se trenutno za migranti ne dela ustrezno, z njimi se dela kot s kriminalci. V Češki republiki je o tem slišati veliko kritik. Um, okvarjamo se s tem, kaj se dogaja na zunanjih mejah. Na tisoče migrantov pa, ki prihajajo, je bilo zavrnjenih, um, pripadniki uh, oboroženih sil so jih vrnili in včasih celo prijeli. Kaj se dogaja? Hvala lepa, gospa Žuli. Gospod predsednik komisije, gospod predsednik Evropskega sveta, 11. in 12. novembra boste v Lavaleti, kjer bo potekal vrh o migracijah. Nikar se ne motimo, namreč govorili naj bi o gospodarskem razvoju in tako naprej, o oblikovanju zakonitih poti priseljevanja. Mislim, da bo šlo tudi v tem primeru zgolj za neko trgovanje, nedostojno trgovanje. Evropska unija ni zmožna oblikovati enotnega pristopa. Evropska unija, predvsem pa nekatere države članice, nasprotujejo temu, da bi prišlo do kakršnekoli militarizacije na mejah in sprejemanju dogovorov z dvomljivimi voditelji. Mislim, da ne bi smeli ponoviti napake iz Kartuma nikar ne dopustite, da bi drugi nadzorovali naše meje, predvsem pa nikar ne izvajate vojaških operacij proti migrantom. Potrebujemo zakonite varne poti priseljevanja, tako za migrante kot za begunce. To je nujno. Če se želimo izogniti dramam, moramo spremeniti politike, staviti moramo na solidarnost. Dom, domnul Mah. Hvala lepa, gospod Mah. Uh, Eh, dámy a pánové, když slyším závěry... Gospodin gospodje, slišali smo um, o sklepih sveta in izjavi, ki so jo sprejeli na zadnjem sestanku. Veliki problem Evrope pa je neustrezen človekoljubje. Slišimo o režimih v Libiji, v Siriji, In eh, menim, da se moramo predvsem ukvarjati s tem, koliko so humani taki režimi. Tisti, ki podpirate tako človekoljubno migrante, kaj hočete s tem pokazati? Hočete samo pokazati svetu, kako ste humani. Sklepi sveta grejo v smer okrepitve nadzora zunanjih eh, meja. Mnogim parlamentarci so glasovali v smeri kritike eh, tega okrepljenega nadzora na zunanjih mejah. Mislim, da je to neustrezna kritika. Gospod Velimski. Gospe in gospodje, trenutni ne preseljevanje narodov je zagotovo problem, ki potrebuje mednarodno rešitev. Najprej moramo zagotoviti stabilnost v regiji, potem je treba zagotoviti eh, sprejem tistim, ki to pomoč res potrebujejo. In tretjič, treba je vzpostaviti varne cone v zadevni regiji. Evropska unija dela ravno obratno. Zdi se mi, da odločevalci v Evropski uniji, da tekajo naokoli kot kokoši in da enostavno ne znajo sprejeti ustreznih rešitev. Smo v stanju kaosa. Eh, gospa Merkel je že povedala arabskim, afriškim eh, prebivalcem, da lahko pride sem kdorkoli želi. Jaz pa pravim, da tistim, ki so dobri politiki, ki sprejemajo dobre politične odločitve, da bi morali vedeti, kaj je njihova odgovornost. Hvala lepa, gospod Gonzales Pons. gospod predsedujoči v brezup nas spravlja to da se soočamo s krizo ki uničuje človeška življenja svet kar naprej govori o teh zadevah nič pa se ne spremeni kriza z begunci se spreminja v institucionalno krizo države članice ne izvajajo ukrepov ki jih je predlagala komisija nimamo na voljo skupne politike prisilevanja, nimamo skupne begunske politike, niti na tem ne delamo. Ne vemo, kaj naj počnemo z ljudmi, ki bežijo pred vojnami, gradimo nove notranje zidove. Upamo na to, da bodo tretje države razrešile naše probleme in sicer na urgenten način in za vsako ceno. Kar naprej se sestajamo, prelagamo krivdo drug na drugega, zato ker nečesar ne storimo. Številni državljani se sprašujejo, ko gledajo evropske institucije, ali ne znajo, ne zmorejo, nočejo razrešiti problema, s katerim se soočamo vsak dan v medijih. Počasni smo pri soočanju s tem problemom. In tisti, ki so proti Evropi, s tem pridobivajo na moči. V porastu je nacionalizem, v porastu je sovraštvo proti tujcem. Kriza z begunci je postala humanitarni problem. Sedaj pa je ta kriza postala resnični politični problem. Evropske institucije očitno ne želijo sprejeti več beguncev, istočasno pa se ne želijo vmešavati v vojne, zaradi, katerih, zaradi katere prihaja do teh beguncev. Po eni strani imamo begunce, po drugi strani imamo vojno, pred katero begunci bežijo. Z obojim se bomo morali soočiti. In dokler ne dojamemo, da je vojna tista, zaradi katere begunci prihajajo v Evropsko unijo gre za vojno proti Siriji in ta vojna je pravzaprav vojna proti Evropi. Dokler tega ne dojamemo, ne bomo uspeli razrešiti niti problema za begunci, niti problema, ki ga Evropa ima. Begunci in evropejci se soočamo z isto vojno in mislim, da se moramo tega končno vsi začeti zavedati. Gospod Weidenholzer. Hvala lepa. Zelo sem vesel zaradi pobude komisije, ki jo moramo seveda podpreti. Gre za pobudo glede zahodno-balkanske poti, tega, kaj se dogaja na tem območju. Tam so ljudje, ki so v veliki stiski. Vidimo ogromno hektike, uh, tempo je tam ogromen. Več kot 7 tisoč ljudi vsak dan preide tudi reke na tem ozemlju in treba je umiriti strasti, treba je državam izvora čimprej zagotoviti pomoč, vzpostaviti treba tako imenovane hotspot centre in uh, treba je zagotoviti tudi prebivališča oziroma zatočišča, ki bodo ustrezna za zimo. Hvala lepa. Dom. Hvala lepa. Gospod Škripek, minuta. Važeni pan predseda, za eno. Predsednik, Ena od prioritet v tej krizi je zaščita zunanih meja. Učinkovito sodelovanje na tem področju bi lahko zajemalo tudi napotitev skupnih sil. Na mačarskem to dela WebFor. Mačarska ima tukaj eno od ključnih vlog. Finančna podpora Turčiji bi bila morala biti zagotovljena že eh, bistveno prej. Um, Turčija želi pospešiti proces približevanja Evropski uniji. Ni pa nam vendarle dovoljeno, da kakorkoli um, neustrezno izvajamo trenutna pravila glede tega. Uh, gospa Merklova je predlagala prednostno obravnavo Turčije, zdaj smo pod pritiskom in sicer pritiskom glede spreminjanja pristopa do te države. Biti moramo racionalni, svoboda medijev je eden od bistvenih uh, dokazov, kako dobro država izvaja svoje obveze. Hvala lepa. Gospa Sakorafa, minuto. Ja, Hvala lepa. Zanima me, kako dolgo bosta komisija in svet še razpravljala o krizi, o humanitarni krizi tudi. Dejstvo je, da vsak dan gledamo te grozljive slike na naših televizijskih zaslonih. V nedeljo je potekal ta vrh, ki je pravzaprav sramoten za mnoge tiste, ki niso uspeli preživeti na tej begunski poti. Nemčija zdaj skuša nekatere države, predvsem Grčijo, spremeniti v veliko uh, taborišče. Destabilizacija v Turčiji je škodljiva za celoten proces širitve. Slepi ste, če ne razumete, kaj se dogaja. Slepi ste, če menite, da bodo že ti trhli temelji Evrope preživeli. Brez ustrezne rešitve Evrope za nobenega od nas ne bo. Danes smo slišali nekaj tej hiši tudi o virusih. Slišali smo tudi nekatere, med drugim gospoda Šulca, da ni ustrezno, da se uh, varujejo nacionalni interesi. Britanci bodo odšli iz te skupnosti, če nacionalni interesi ne bodo ustrezno zaščiteni. Gospod Juncker. Um, Vrh je bil pred kratkim organiziran. Eh, prav tako bo kmalo organiziran nov vrh. Luksemburg bo tudi sodeloval na tem vrhu, ampak Luksemburg ni sprejel nobenega begunca. Število beguncev v Kalasu se je povečalo na šest tisoč, večina teh beguncev pa ni pravih beguncev, to so ekonomski migranti. Očitno ni prevoda v francoščino. Ni pomembno, bom kar nadaljevala, kaj ti moje občestvo so ljudje iz Britanije. Torej, v Kalaju so v glavnem prisotni ekonomski migranti, ki iščejo samo ekonomske prednosti. Večina tistih so agresivni mladi ljudje. Včeraj sem bila na vlaku Eurostar in tam je bila cela vrsta migrantov, ki so sedeli zunaj uh, na železniških terih. Nihče se jih ni dotaknil, nihče jim ni nič rekel. No, ne, ne bom več zasedala tega mesta, tako da kar nadaljujte. No, od vas nisem nič drugega pričakoval. Hvala lepa. Um, ehm, Mr. Brock. Gospod Brock. Brock dialog je potekal med. Uh, očitno našo cenjeno kolegico in pa britanskimi voljivci, tako da ni treba dodatnih komentarjev. Gospa Gardini, hvala lepa, gospod predsedujoči. Torej, kot italijanka naj vas spomnim na to, da ste na danes na Italijo kar nekoliko pozabili, čeprav se nas je v preteklem obdobju kar precej omenjalo. Dejstvo je, da se soočamo z ogromnim problemom. Pripričana sem, v vse to, kar je povedal tudi gospod Juncker. Naši viri niso neomejeni, zato je naša solidarnost prav tako omejena. Dejstvo je, da se moramo nujno lotiti teh izrednih razmer. Na voljo moramo dati vse tisto, kar smo obljubili in izvajati vse tisto, kar smo sprejeli. Tisti, ki pravi solidarnost brez meja, In tisti, ki pravi zaprimo meje, tisti se ne lotevajo tega problema na resen način. Ti ukrepi so morda zgolj prvi koraki, ki jih lahko storimo. Razmere so res izredne, ampak gre za geopolitični problem, s katerim se soočamo. Poglejmo si, odkot prihajajo migranti, odkot vodijo poti. Poskrbeti moramo za to, da bodo migranti živeli lahko v svojih izvornih državah. Poskrbeti moramo za stabilnost in varnost v teh državah. Preprečiti moramo sistematično praznjenje celotnih območij, kjer bo prišlo do dezertifikacije zaradi podnebnih sprememb, prišlo pa bo tudi za, do kulturne dezertifikacije. Naj omenim Pier Paola Pazolinija, velikega italijana, ki je v 60-ih letih bil res skoraj da profet. Govoril je o Aliju z modrimi očmi in ta bo prišel iz Alžirije preko morja z ladi in skupaj z njim bo na tisoče ljudi, na milijone ljudi bo prišlo. To je bila vizija velikega italijanskega možaka v 60-ih letih opisoval pa je pravzaprav razmere, ki smo jim danes priča. Zato moramo res storiti veliko več. Hvala lepa, gospod Niedermüller. Köszönöm, elnök úr. A nyugat-balkáni útvonallal kap... Hvala lepa. 17 točk o zahodno-balkanski poti, to je pomemben rezultat. Kaže na to, da je lahko Evropa enotna v solidarnosti. Po drugi strani pa gre tudi za to, da politika, ki je zgrajena na sebičnosti, da je obsojena na propad. Sestanek, ki je potekal v nedeljo, je bil zelo pomemben, tudi glede dejavnosti in nadzora na mejah. Več moramo narediti v zvezi s hitro integracijo beguncev. Potrebujemo integracijo, vključitev, ne pa prisiljene asimilacije. Te ljudi moramo učiti naših jezikov in zato potrebujemo ustrezna sredstva. Ne smemo graditi ozračja strahu, nasprotno skupaj gradimo ozračje zaupanje. Evropska unija pa zato potrebuje ustrezno politiko integracije. Na gal do minute. Gospa gal za dve minuti. Dveš kolega. Predsednik, spoštovani kolegi, kolegice. Migracijska kriza je postala standardna točka na našem dnevnem redu. Vedno večji je tudi pritisk na Evropo in še zmeraj nismo odločeni, kaj nam je storiti. Potrebujemo inovativne rešitve in odgovorne ukrepe. Zato, da bomo lahko solidarni v naših dejanjih, zato, da bomo lahko pomagali tistim, ki pomoč resnično potrebujejo, moramo prenehati s politiko odprtih meja. O tem moramo spregovoriti jasno in pošteno. Zadnji vrh je pokazal, kaj so najpomembnejši kratko in srednjeročni ukrepi. Pokazal je tudi, da situacije v tem trenutku ne moremo več obvladovati. V tem trenutku je ustrezen primer tega neobvladovanja balkanska pot. Situacija pa postaja vedno slabša. Priznati moramo, kako veliki so problemi, ki so tukaj že od eh, avgusta. Eh, predsednik naše vlade je povedal, da je zaščita zunanih meja prioriteta in da moramo razlikovati med pravimi begunci in ekonomskimi imigranti. Dejstvo pa je, da jih ne moremo kar tako premikati od ene meje na drugo. Prav tako pa tudi imigranti ne morejo kar tako izbirati, kje želijo zaprositi za azil. Potrebno je zaščititi zunanje meje. In nujno je, da se tudi na zunaj pove, da mi smo odprti, vendar samo za določeno število prišlekov. Pomagati moramo tistim, ki so v begunskih eh, taboriščih, eh, kajti na milijone je takih ljudi, ki čakajo na to, da se bodo lahko vrnili domov. Zato so potrebne uh, ustrezne in uh, odgovorne dejavnosti. Hvala. Hvala lepa, gospa Gal. Na nekaj sem se spomnil. Spomnil sem se na to pot in to pot so uporabile tudi vojske, ki so napadle Dunaj ob koncu leta 1600. Gospa Garcia. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hitro, urgentno, takoj, ne vem, Kakšen smisel imajo te besede za nekatere v tej dvorani? Verjetno smo že nekoliko utrujeni od vseh inavščine, ki jo slišimo v dvorani, ko nekateri poslanci govorijo o solidarnosti, njihove vlade pa ne rešujejo te krize tako, kot bi jo morale. Sprejeli smo odločitev o porazdelitvi kvot za migrante in vlada gospoda Rahoja je naprimer najavila, da bo poslala nekaj uradnikov, ki bodo sodelovali v pilotnem projektu, kjer bodo sprejeli 500 beguncev. Če ne bi govorili o tako resni zadevi, bi mislili, da se šalite. Ampak verjetno obstaja razlaga. V V Madridu je potekal kongres Evropske ljudske stranke in gospod Orban je ploskal, ko smo slišali takšne besede proti imigrantom in to je zelo jasno sporočilo. Nehajte se igrati, zato ker se igramo za življenjem stotine tisoče beguncev. Hvala lepa, gospa Šujca, minu, minuto in pol. Mene kao Hrvatska kot Hrvatico me seveda skrbijo razmere, kako naj pomirimo nacionalne egoizme, kako naj ohranimo evropsko kohezijo, o kateri je danes do povdne govoril predsednik Tusk. Dobro je, da je v nedeljo bil sklican vrh, na katerem so bili prisotni vodje vladnih držav. Žal mi je, da gospoda Junkerja ni več v dvorani. Države na Zahodnem Balkanu so preplavljene, nimajo zmogljivosti za reševanje teh problemov in dobro je, da jih je komisija vzela pod svoje okrilje. Strinjam se, da bi morali na mesto notranjih meja varovati zunanje meje strinjam se tudi z gospodom Gonzalezom, ki pravi, da je boj proti Siriji, da je ta vojna proti Siriji vojna proti Evropske unije. Če ne bomo rešili problema pri korenini, ne bomo rešili ničesar, s tem se strinjam. Strinjam se tudi z akcijskim načrtom. Turčiji bi morali pomagati. Če Turčiji ne bomo pomagali, te situacije ne bomo razrešili. Lahko bi prišlo tudi do kaotičnih razmer. Prihaja zima. Če ne bomo začeli izvajati ukrepov, ki sta jih predlagala svet in komisija, bomo v težavah. Države članice bi morale začeti izvajati vse tisto, čemu smo se zavezale, če ne želimo, da pride do kaosa. Mi kot politiki pa smo seveda zadoženi za to, da rešujemo probleme. Državljani to od nas tudi pričakujemo. Čas je, da se zresnimo in da se. Tudi začnemo resno zavedati tega, da je evropski projekt trenutno destabiliziran. Pol, uh, moraješ,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 obupati nad Evropsko unijo in njenim sočutnim odgovornim odzivom. Gospod Abramopoulos in komisar za proračun, ki se bosta sestala z nami čez nekaj minut po glasovanju, nekaj moramo storiti, ukrepati moramo. Prav je, da komisija sestanek držav Zahodnega Balkana. To je storila, deležna je bila kritik, ampak ta kaos je treba razrešiti. Ljudje trpijo, prihaja zima, vedno več bo mrtvih, zato mora Evropski parlament pozvati k ukrepanju. Ukrepati moramo. Tudi parlament mora praviti svoje delo. Ko bomo nehali govoriti, se bomo morali lotiti dela. Pripraviti bo treba finančne instrumente, zagotoviti bomo morali delovanje vročih točk in upam, da bo tudi moj komisar poskrbel za to, da vroče točke in sam mehanizem deluje. Vse skupaj bi delovalo, če bi vzpostavili ustrezen nazivni sistem v zadnjem obdobju. Nadaljevati moramo z delom, poskrbeti moramo, da bodo zadeve delovali v naslednjih tednih. Domnul. Eh, Hvala lepa. Gospod Kefalo Janis za minuto in pol. Gospod predsedujoči, Na Evropskem vrhu ste govorili o pomembnih zadevah. To srečanje je bilo zelo pomembno tudi z vidika tega, da ste sprejeli ukrepe za sprejem večjega števila ljudi na Zahodnem Balkanu. Preko Balkana potujejo migranti proti Avstriji in Nemčiji. Grčija je tista, ki je tudi sprejela ogromno beguncev, še 50 tisoč dodatnih beguncev je sprejela. Grčija se je strinjala tudi za oblikovanje vročih točk za registracijo teh beguncev in za ustrezno procesiranje beguncev. V prihodne bodo zagotovo prišli dodatni uradniki, ki bodo tem posameznikom pomagali. Tisto, kar pogrešamo v spretih sklepih, pa je Turčija. Potrebujemo skupni akcijski program s Turčijo. Tu ne sme iti zgolj za neko trgovanje. Z balkanskimi državami nismo imeli sprejetega dogovora na tem področju. Dobro je, da sta oba predsednik Tusk in predsednik Juncker najavila, kaj bosta storila v Ankari. Dobro je, da smo vložili ogromno truda, vendar v sklepih nismo videli nobene omembe niti Libanona, niti Jordanije, niti arabskih držav. Tu so bogate države, v arabskem svetu, ki pa niso ničesar storile za rešitev problemov. Saudska Arabija, naprimer, bi lahko storila veliko več kot je. Vsak bi moral storiti vse v svoji moči in pritisniti bi morali tudi na arabske države, da to storijo. Hvala. Hvala lepa, gospa Veres. Gospod predsedujoči, gospod predsednik sveta, gospod komisar. Evropa v tem, kar imenujemo kriza, daje vtis, da ne nadzoruje zadev, ki so pred njenimi vrati, da se pravzaprav te zadeve kar dogajajo. Priča smo množičnemu pritoku beguncev in do tega je prišlo zaradi tega, ker ISIS v Siriji napreduje. Kdo pravi, da lahko skupaj z Asadom najdemo rešitev? Kdo pravi, da se nismo zmožni dogovoriti o odnosih med Evropsko unijo in Rusijo? Gospod komisar, povejte predsedniku komisije, da mora ukrepati. V nasprotnem primeru bodo v Evropi nastale zgolj medsebojne odvisnosti, nobene solidarnosti ne bo. Tako kot smo oblikovali Evropsko in monetarno unijo brez ustreznih stebrov, oblikovali smo Schengen, brez azilne politike, brez Evropskega urada za zaščito beguncev in prosilcev za azil, brez ustrezne migracijske politike, brez zunanjega varovanja meja. Predsednika komisije pozivam, da začne delati na tem področju in da sprejme tudi odločno pobudo, ne samo zato, da bi s prstom kazali na to, kako je svet za vse odgovoren, temveč zato, da bi Evropa ponovno dobila tudi svoj glas v celotni zadevi. Hvala lepa, gospa Zelange. Ja, dankjewel, voorzitter. Dit eh, debat houdt ons vooral, denk ik. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zdi se mi, da smo v tej razpravi pravzaprav nastavili zrcalo Evropski uniji. Če ne vidimo vseh teh ljudi, ki prihajajo v Evropo, se mi zdi, da postajamo slepi in da ne podpiramo več evropskih vrednot. Ti begunci potrebujejo pomoč, zaščito, od nas pričakujejo solidarnost. Solidarnost moramo pokazati tudi do tistih držav, ki nosijo največje breme. Biti pa moramo tudi jasni. Nekateri begunci ne potrebujejo zaščite, Zato bomo za vse te posameznike uredili ustrezen postopek vračanja, kar bo seveda stalo kar nekaj denarja. Države članice sprejemajo obljube, ki jih potem ne izpolnejo, zato ker upajo, da bo nekdo to storil na mesto njih kar brezplačno. Veliko humanitarnih čustev smo danes slišali, ampak vseeno smo pod izjemnim pritiskom. Dejstvo je, da bomo težko sami fizično nadzorovali zonanje meje Evropske unije. Zato potrebujemo tudi Evropsko obalno stražo, sodelovati moramo s tranzitnimi državami. Zdi pa se mi, da ne bi smeli povezovati vprašanja pristopa v Evropsko unijo z vprašanjem migrantov, kar seveda Turčija zahteva. Hvala. Uh, Hvala lepa, gospod Dali balkanski vrh je jasno pokazal, kakšne napetosti trenutno obstajajo v Evropski uniji. Nahajamo se v trenutku, ko naj bi Evropska unija bila enotna in govorila z enim glasom. Čez nekaj dni bo potekal tudi vrh v Valeti. Mislim, da je to za Evropsko unijo zlata priložnost za to, da se loti konstruktivne razprave tudi z Afriško unijo. Ta razprava pa naj privede do konkretnih rezultatov. Migracijski tokovi se nam dogajajo zaradi nestabilnosti, zaradi revščine, zaradi vojn, zaradi kršenja človekovih pravic, zaradi brezposelnosti. Vse to obstaja v arabskih državah, zato mora Evropska unija poskrbeti predvsem za to, da bodo sredstva, ki jih namenja v te države, dosegla namenjene cilje. Pomembno je, da voditelji v središče politik, ki jih izvajajo, postavijo svoje državljane. Evropa pa mora govoriti z enim samim glasom in biti odločna. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Ranžel, za minuto in pol. <clears throat> Hvala lepa, gospod predsedujoči. Torej, kar zadeva sklepe, ki jih je sprejel Evropski svet, kar zadeva ta vrh, ki je potekal V nedeljo, kot vemo, je zasedal Evropski svet z državami Zahodnega Balkana. Govorili so o beguncih. Begunci so evropski problem. In evropske države bi morale na celotno krizo gledati kot na skupni problem. To pomeni, da smo vsi dolžni sprejeti begunce. Vsi moramo tudi finančno prispevati in ponuditi pomoč tistim državam, iz katerih begunci prihajajo. Pomagati moramo tudi mejnim državam, ki so pravzaprav prve, v katere begunci pridajo. To je ključno načelo. Namreč solidarnost mora biti natančno opredeljena, torej do koga bomo solidarnost izvajali. Ne smemo mešati med seboj migrantov in beguncev. Veliko smo slišali tudi o spremnih centrih, o hotspots. Z državami V sosedstvu Evropske unije se moramo pogovarjati o tem, kako zadeve reševati. To je naša skupna odgovornost. Poleg tega bi rad povedal še to, da je po našem mnenju res ključnega pomena, da opravimo preventivno delo, predvsem v kontekstu podsaharske Afrike. Res je, da obstajajo v tem kontekstu nujna vprašanja, na katera moramo odgovoriti, ampak vseeno do podsaharske Afrike bi morali zauzeti bolj preventivni pristop. Hvala lepa, gospa Mici. Mikrofon. Mikrofon, prosim. Ja, now it works. So, president. Gospod predsedujoči, migracije so simptom in ne vzrok. Če se ne bomo lotili vzroka, se bodo zadeve zgolj poslabšale. Socialna in politična nestabilnost bo postala še slabša zlasti, glede na to, da se povezuje z vojno, revščino in tako naprej. Na vrhu v Valeti bomo imeli enkratno priložnost za to, da sodelujemo skupaj na mednarodni ravni, da najdemo skupno rešitev za migracijsko krizo. Rešitev pa lahko najdemo zgolj, če se bomo osredotočili na ključne razloge, zakaj prihaja do migracijskih tokov. Resnično vas pozivam, da ta vrh med Evropsko unijo in Afriško unijo v moji državi izkoristite za to, da oblikujete humanitarno, socialno politiko, da ljudje ne bodo več bežali iz držav, iz katerih prihajajo. Dejstvo pa je, da nimamo ene same rešitve, ki bi lahko ustrezala vsem ponuditi je treba vsem tem beguncem tudi prihodnost v državah izvora, da bodo lahko tam živeli dostojno življenje. Predsedujoči prekinja gospod Mici. Grazie. Doamna Winmat. Gospa Vilmot. Gospod predsedujoči, v imenu laborističnih poslancev pozdravljam vsakašno sodelovanje s Turčjo in tudi z ostalimi državami, ki bi nam lahko pomagale pri boljšem upravljanju s to krizo. Slišali smo kar nekaj ciničnih glasov v tem parlamentu, ampak ti ne bodo nikoli iskali rešitev, ti vedno skušajo izkoristiti to tragično situacijo za svoje politične igrice. Nacionalni voditelji, ki so dosegli dogovor, morajo prevzeti odgovornost in izpolniti dane obljube. Kriza je stalna nočna mora za vse tiste družine, ki so prisiljene na tisoče kilometrov prehoditi, iskati prenočišče in hrano za otroke. To so ljudje kot mi, gre za človeška bitja, to ne gre za politične igrice. Vem, da je na svetu potekala tudi kratka razprava o britanskih pogajanjih in referendumu. Zato bi rada izkoristila to priložnost za to, da ministerskega predsednika Camerona opozorim na naslednje. Do zamud ne sme prihajati. Tudi on bi moral poskrbeti za to, da se Britaniji zagotovi prihodnost, ki jo zasluži in sicer v Evropski uniji. Hvala. Na Piri, un minut. Gospa Piri, minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj to priložnost izkoristim za to, da se Evropske komisiji zahvalim za dano obljubo, da bo našla praktične rešitve za ta skupni izziv, s katerim se soočamo. Pozdravljam akcijski načrt, ki ste ga oblikovali skupaj s Turčijo. Turčija in Evropska unija potrebujete druga drugo, zato da delita breme pri iskanju varnega prebiv pribežališča za vse tiste ljudi, ki bežijo pred vojno. Še naprej se moramo pogovarjati o prenasel, preseljevanju, o vračanju ekonomskih migrantov, o boju proti tihotapcem in tako naprej. Mislim pa, da begunskega vprašanja ne bi smeli povezovati z vprašanjem pristopa Turčije v Evropsko unijo. Ti dve zadevi nista povezani. Prelaganje poročila o Turčiji brez kakršne koli obrazložitve pa daje vtis, da Evropska unija ne želi biti kritična do trenutnih razmer na področju človekovih pravic tik pred volitvami. S tem pošiljamo napačen signal. Evropska unija ne bi smela molčati, izražati bi morala svojo zaskrbljeno zaradi kurdske manjšine in zaradi zatiranja svobode medijev ter izražanja ostalih prebivalcev. To da, gospod Toja. Se bom navezala na besede predsednika Junkerja. Rekel je, problemi enih so problemi drugih. To je osnovno načelo vsake skupnosti. Mislim, da to velja tako v vsakdanjem življenju, kot tudi za institucije. Evropa bo obstala na nogah zgor, če bo imela na voljo solidarnostni sklad. Druge poti ni. Problemi s katerimi se soočamo danes, so povezani z begunci, jutri bodo povezani s čim drugim. Država, iz katere prihajam, je bila predolgo prepuščena sama sebi. Preko Slovenije, Grčije in drugih držav smo pošiljali te posameznike. Ogromno teh beguncev trenutno tiči v rekah blatu na. Balkanu. Pred tem jih je žgalo vroče sonce v sredozemlju. Predsednik Tusk, prosim vas, da odigrate svojo voditeljsko vlogo. Prosim tudi komisijo, da stori vse, kar je potrebno za to, da se zadeve izboljšajo, korak za korakom, ukrep za ukrepom, potrebujemo konkretne odgovore. Vendar bi se morali lotiti tudi problema pri samem viru, kot je rekel vode naše skupine Pitela, spremeniti je treba paradigmo do Afrike. Afriška unija, afriške države, zalivske države, vse te moramo pozvati, da prevzamejo odgovornost za to, da poskrbijo za globalno stabilnost. Hvala lepa, gospod Picula. Hvala lepa. Prihajam iz Hrvaške. V zadnjih mesecih je več kot 250 tisoč oseb prišlo v Hrvaško. Ponudili smo jim zdravstveno oskrbo, hrano in prevoz brez zažiganja česarkoli na mejah, brez vojaškega posredovanja. Mislim, da so ljudje izbrali to možnost, zato ker niso uspeli preko mostu priti čez mejo Slovenijo. Ampak zanima me, kako bodo te zadeve delovale, če bo v Evropo šlo na deset tisoče ljudi na dan. Ena os, država na tej balkanski poti pa se odloči, da bo sprejela samo 2500 ljudi na dan. Ta kriza ni nastala na Zahodnem Balkanu, niti se tam ne more rešiti. Dokler ne bo zonanja meja s Turčijo pod nadzorom, bodo zadeve nemogoče. Zagotoviti je treba mir in varnost. Sodelovati moramo drug z drugim, najti moramo skupen odgovor na problem. V nasprotnem primeru ne moramo pričakovati od držav, ki so razlog za nastanek krize, da bodo pomagale reševati evropski problem. Hvala. Hvala. Um, domnul... Hvala, gospod Kirkos, minuto. Hvala, gospod predsednik včeraj eh, smo dobili eh, sklepe sveta v sedemnajstih točkah eh, in to bi bilo zelo dobro, če bi to uresničili. To so vsekakor rešitve, ki gredo v smeri solidarnosti in rešitve, ki lahko preprečujejo to ksenofobijo, ki smo ji priča. Istočasno pa potrebujemo dolgotrajni pristop, kajti sicer uh, se bo situacija še slabšala in eh, lahko eh, razpravljamo z Turčijo in lahko imamo pravne, eh, zakonite poti, ampak s tem ne bomo rešili temeljnega problema. Naprimer, majhen otok, kot je Kilos, ki ima zelo majhno število prebivalstva, torej tak otok je pa vsem preplavljen. Potrebujemo tudi praktično solidarnost na tej ravni. Sedem govorcev oziroma govornikov bo zdaj dobilo besedo, čeprav jih je res ogromno na seznamu. Gospa Rosenberg torej v nedeljo je bila sprejeta med drugim tudi odločitev da bo v grčiji do konca leta preskrbljenih trideset tisoč ljudi ampak v grčiji že imamo težave z osnovnimi potrebami prebivalstva imamo brezposelnost in to tudi ni skladno s prerasporeditvijo, o kateri smo se odločili oktobra. Resen pristop k takšni težavi je, da imamo resne razprave z tranzitnimi državami, zlasti s Turčijo, in tudi, da ustrezno nadzorujemo eh, tihotapske mreže, ki te ljudi uh, vodijo v Evropo. Sicer bo to resnično samo časovna bomba pred vrati Evrope. Gospa Gomez. Hvala lepa. Torej, nehajte z neumnostmi o državnem uradu na udaru na portugalskem. Vem, da gospoda eh, Webra zelo skrbi eh, popolnoma demokratično izvoljena eh, levica na vladi v moji državi, ampak očitno ga pa ne skrbi skrajno desničarska ksenofobna vlada na Polskem. Mi smo pripravljeni sprejeti eh, begunce in to so povedali na vseh ravneh tudi vlada ampak dejstvo je da prerazporeditev ne deluje na evropski ravni. upam vsaj da bomo imeli v valeti priložnost da naredimo to o čemer govorijo, govorimo že vse čas tu in sicer da če ne bomo odprli zakonitih poti v evropo bomo samo še uh, omogočali tihotapcem, da bodo služili. Treba se je boriti proti teroristim in eh, proti eh, islamski državi v eh, Siriji in v Iraku, sicer ne bomo odstranili vzrokov za beg teh beguncev. To ni begunska kriza, to je evropska kriza, kaj ti ne izpolnjujejo naše, naših obveznosti zaščite ljudi, ki bežijo pred vojno. Gospod Rados vesel sem da smo v nedeljo dosegli sporazum s tem bodo begunci dobili več pomoči pri prečkanju držav ki so na njihovi poti tudi preko hrvaške ne želimo da bi še več beguncev nastradalo dejstvo je da s tem sporazumom ne bomo preprečili prihod beguncev v Evropsko unijo. Brez aktivne sile bomo to, brez uporabe aktivne sile bomo to težko preprečili, ampak upam, da se Evropska unija za to ne bo odločila. Seveda bo treba sprejeti tudi dogovor s Turčjo, finančni in politični dogovor, ampak dejstvo je, da bomo morali reševati krizo na Bližnem vzhodu in na severnem delu Afrike, če želimo preprečiti trenutno krizo. Ampak žal tega še ni v evropskih načrtih. Ja, Hvala lepa, gospoda Hači Georgiju. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Torej, to, ta razprava traja že tri ure, bolj ali manj. In moram reči, da če bi bil eh, begunec in če bi to poslušal, potem eh, bi eh, razmišljal o samomoru. Ko poslušamo to retoriko tu o, o varovanju pravic beguncev in gospod Juncker, ki ni dal nobenega otipljivega predloga, nobene kratkotrajne rešitve za ta problem. Govorimo o sodelovanju z našimi sosedi, ampak če Turčijo obravnavamo kot varno državo, ne vem, po um, zadnjem. Um, napadu, zadnjem atentatu in eh, po vsem, kar se dogaja, torej eh, ljudje, ki so umrli v Ankari, pa tudi vse ostalo, ne vem, če eh, je to čisto ustrezna opredelitev. Hvala, gospod Maragal. Hvala lepa. Prispevka gospoda Tuska in Junkerja. Eh, kažeta na resnico, ki je ta, da politično Evropska unija ne obstaja. Govorimo o varovanju mej, govorimo o balkanski eh, poti, ampak škandal ne prihaja iz Balkana gre za eh, to, kaj počnejo najmočnejše države v Evropski uniji. Eh, tu ne govorimo več o Evropi 28, temveč o Evropi 15. In eh, tudi, če bomo rešili begonsko krizo, bomo rešili samo del problema. Naj povem, da je Evropa tista, ki je neumna. Moramo delovati kot evropski. Evrop, evropejci potrebujemo Evropsko obalno stražo, Evropsko mejno stražo in potrebujemo politično odgovornost na ravni Evropske unije in ne posameznih držav. Ja, ja. Hvala lepa, gospod Obermajer. schlagworte ohne Sprejemni centri, hotspoti, skupna kontrola, eh, meja, to so vse lepe besede. Dejstvo pa je, da smo tukaj odpovedali. Zunanje meje niso zavarovane, šengensko območje je ogroženo, državna suverenost eh, je tudi ogrožena in v Evropo vstopajo ljudje brez nadzora, brez registracij. 70 od 80 odstotkov prebežnikov so mladi moški, ki želijo v Nemčijo, Avstrijo, Švedsko in podobne države. Dejstvo je, da oni tukaj dobijo več, kot je povprečna plača v Siriji za dobro usposobljene ljudi. To moramo izboljšati, proti temu se moramo boriti. Herr Kukan. Gospod Kukan. Thank you. Hvala, gospod predsedujoči. Od začetka um, migracijske krize uh, sem zahteval, da se vključuje v uh, rešitev tudi um, zahodnobalkanske države, kajti te so vključene v krizo. Begunci prečkajo njihove območje in potrebujemo boljše sodelovanje in moramo zagotoviti tudi, da se ne bodo pojavile še druge krize v tej regiji. Finančna podpora je bila zaenkrat omejena in naši odzivi po. Veseli me, da je prišlo do sklepov eh, v nedeljo in eh, prizadevam si za konkretne eh, ukrepe, ne le za besede. Moramo skupaj sodelovati na, pri upravljanju mm, meja. Um, pri um, sodelovanju, pri posredovanju informacij, boju proti tihotapcem in tako dalje. Torej, takšno skupno opravljanje bo omogočilo eh, tudi pripravo teh držav na bodoče članstvo v Evropski uniji. Hvala. Benova. Gospa Benova. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Už také nekomfort. Hvala lepa, gospod predsedujúci. Ni zelo prijetno govoriti eh, sedaj, ko vsi prihajajo v dvorano, ampak eh, bom vseeno spregovorila. Torej, cenim eh, stališče komisije glede iskanja rešitev za to begunsko krizo. Mislim, da bi morali morda kritizirati stališče nekaterih držav članic ki niso pripravljene sodelovati pri iskanju rešitve. Prav tako bi omenila, gospod komisar, še nekaj in sicer gre tu za temo, ki je neposredno povezana z begunsko krizo in sicer gre za porast eh, skrajnih eh, gibanj in fašizma v Evropski uniji. Nismo priča samo eh, velikim demonstracijam teh ekstremistov in pa radikalcev, temveč ti tudi napadajo centre, kjer so nameščeni begunci. Torej, eh, pozvala bi ne nas, parlament in komisijo, temveč države članice, da pokažejo eh, več, da spremejo več pobud pri boju proti temu. Gospe in gospodje, prosim, če sedete. Gospe in gospodje, mogoče lahko nadaljujemo tudi tako, da ne boste med tem zasedanjem upravljali tudi zasebnih eh, razgovorov. Zadnjih deset govorcev. Ne vem, če jih je kdo sploh lahko ustrezno poslušal. Parlamentarna razprava sestoji tudi od tega, da lahko parlamentarci ustrezno podajo svoje mnenje in da jih drugi pri tem poslušajo. Pri zadnjih desetih to ni bilo tako. Besedo zdaj predajam gospodu komisarju Avramapolusu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovani poslanci. Danes eh, je predsednik Juncker posredoval zelo jasno, močno sporočilo glede dejavnosti komisije v odnosu do begunske krize. Mi smo zavezani in danes sem tu opazil veliko podporo tudi na vaši strani, skoraj od vseh, in to podporo Evropskega parlamenta potrebujemo. Kaj smo do slej dosegli, je bilo mogoče zahvaljujoč tej podpori. Od posameznih držav znotraj in zunaj Evropske unije pa tudi potrebujemo podporo, moramo pa jim tudi pomagati. Ta mini vrh e, v nedeljo je pozitiven. Države na balkanski poti so se zbrale za isto mizo in dialog je sedaj odprt. Ampak nekatere države so uporabile tudi svoj nacionalni diskurs in moram priznati, da tu še ne vlada evropski duh sodelovanja. Potrebujemo več sodelovanja, več odgovornosti in več solidarnosti. Potrebujemo pa tudi dejanja, ne samo zaveze. In to zdaj. Uresničevanje, izvajanje teh sklepov je ključno. To je tudi sporočilo, ki sem ga danes slišal tu. Treba je narediti več na področju varovanja meja, eh, zaščite prosilcev za azil na organiziran način in v sodelovanju s državami izven Evropske unije. Uloga komisije se je spremenila tekom te krize. Torej imamo stalno, eh, stalen nadzor, eh, podporo in pa dialog. In eh, potrebujemo tudi bolj strateško usmerjene pobude in zato bo morala komisija v svojem delovnem programu tudi podati več odgovorov na prerasporeditev zakonito um, priseljevanje Dublin in pa varovanjem meja. Torej, vse to je ključno, kajti ne smemo pri tem ne uspeti. Vemo, da se begunsko krizo v notranjih nacionalnih razpravah uporablja na različne načine. Potrebujemo rešitve, moramo pojasniti našim državljanom, ljudem, da potrebujemo skupen pristop na različnih ravneh. In eh, treba je tudi, da komisija pokaže svojo podporo državam članicam in prizadetim sosednjim državam. Sam sem popolnoma zavezan temu cilju in pripravljen sem eh, delati z vami in z vašimi državami in tudi skupaj z afriškimi in azijskimi državami in pa seveda z evropskimi državami. Eh, jutri sem eh, nameraval potovati v Pakistan, ampak zaradi eh, potresa sem pot prenesel na prihodni teden. In s pakistanskimi oblastmi bom govoril tudi o vračanju in pa o njihovih zavezah. Spoštovani poslanci, begonska kriza je katalizator za več Evrope. To je test za Evropo, test naše verodostojnosti, naših zmogljivosti in verodostojnosti naših inštitucij. In eh, to je naloga komisije. Komisija je postavila priseljevanje na prvo mesto med svojimi prednostnimi nalogi, nalogami samega začetka eh, na vrhu z balkanskimi državami je komisija tudi pokazala, da stoji ob strani uh, um, državam, ki so prizadete in da želi okrepiti Evropsko unijo v duhu solidarnosti in odgovornosti. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Besedo ima predsednik sveta Donald Tusk. You, Hvala, gospod predsednik. Strinjam se skrbmi, ki jih je izrazil parlament. Ta kriza in razreševanje krize ne poteka tako hitro, kot je potrebno. Smo v času, ko običajni redni postopki v vseh državah članicah se morajo spremeniti oziroma nadomestiti jih morajo nujni postopki. Žal vseh državah članicah stvari ne potekajo še tako. Prepričan sem pa, da je luksemburško predsedstvo pripravljeno popra eh, podpreti napore komisije pri zagotovitvi človeških in finančnih verov, ki so potrebni za soočanje s to krizo. Bodimo pa tudi pošteni. Prispevki v svetovni program za hrano, prispevki UNHCR-ja in drugih, ti prispevki so večji od tistih, ki so bili obljubljeni. Dejstvo je tudi, da vlade v tem trenutku ne morejo kar tako zagotoviti novega, svežega denarja. In to je tudi težek vidik situacije. Ko gre za premeščanje oseb, moramo vedeti, da je danes za vol, na voljo za prebežnika osemkrat več mest, kot je prebežnikov, ki jih želijo v resnici izkoristiti. Še zmeraj eh, delamo na tem, da bi sprejeli skupno stališče glede metode in načinov zavarovanja zunanje meje. Naš jasen cilj bi moral biti ta, da bistveno omejimo migracijski val. Mnenje, da je to nemogoče, mnenje, da naj bi Evropa sprejela skoraj vse, ki prihajajo, se pa še zmeraj slišim. Slišali smo tudi pripombe glede obravnave, glede ravnanja z begunci v nekaterih državah članicah strani policije. Slišali smo obtožbe o tem, da je prišlo do kršitev človekovih pravic. Rad bi jasno povedal, da so človekove pravice ogrožene predvsem takrat, kadar se zakonodaja, pravna država ne uveljavlja kadar ljudje bežijo tja, kjer sploh ni policijskih sil oziroma ustreznih pogojev. Spoštovanje človekovih pravic se zagotovi tako, da se spoštuje pravni red in da se uveljavljajo pravila. In to je splošni odziv na vse pripombe, ki smo jih slišali v kontekstu razprave o migracijski krizi. Hvala lepa. In Hvala lepa, gospod Tusk. Razprava je s tem končana. comes to the vote. Prehajamo na glasovanje. Prva točka. Gospodar Smund. Postopkovno vprašanje. Gospa predsedojoča, ali je ustrezno, da gospodu Tusku čestitamo, pri njegovi odločitvi, da je lani odstopil kot premije Polske, zato da je eh, postal predsednik Evropskega sveta. Gospod Asmund, to ni postopkovno vprašanje. Um, poročilo gospoda Sikjerskega je zdaj na vrsti. Glasovanje je odprto. Poimensko glasovanje. Glasovanje je zaključeno. Adapted.